Zato upam, da bomo tudi pri tem dosegli napredek. Ravno tako upam, da bomo dosegli napredek tudi pri drugih pomembnih dosjejih, zlasti na področju dobrega počutja živali in tudi pri drugih rastlinskih dosjejih. Toliko za moj uvod. Sedaj pa. Um, ti dajem besedo, da predstaviš program litovskega predsedstva, na to pa bodo dobili besedo vsi predstavniki eh, političnih skupin in tudi ostali člani odbora, ki bodo imeli kakšno vprašanje. Izvoli. Taip, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė Paolo. Gerb... Hvala lepa za besedo. Paolo, spoštovani poslanci, predstavniki Evropske komisije, gospe in gospodje. Litva je prvič v svoji zgodovini prevzela predsedovanje Evropske unije, to je zame velika čast. Kot trenutni predsedujoči vam bom z veseljem predstavil naš delovni program. Za mojo državo je to zgodovinski izziv, da vodi Evropsko unijo zlasti zdaj, ko se ji je pridružila Hrvaška in sedaj imamo 28 držav članic. Prav tako je to priložnost, da pokažemo, da majhna država lahko rešuje probleme na ustrezen in učinkovit način istočasno pa je to tudi odgovornost, odgovornost, eh, ki jo prevzemamo in na katero smo pripravljeni. Poskusili bomo voditi postopek odločanja pošteno kot pošten posrednik, zagotovili bomo delovanje Evropske unije in pa vključili vse relevantne partnerje. Ampak eh, zame je del tega izziva tudi ta, da z vami delam kot eh, so zakonodajalec in da si z vami prizadevam za doseganje najboljših rezultatov za naše državljane. Veselim se, da bom z vami zelo tesno sodeloval, ko bomo prevzeli to zelo eh, pomembno zakonodajno agendo, ki je pred nami. Najprej bi vam želel predstaviti splošne prednostne naloge za naše predsedovanje. Program našega predsedovanja se osredotoča na ustvarjanja zanesljive, raztoče in odprte Evrope. To je vseobsegujoč program, ki pokriva evropsko finančno stabilnost, gospodarsko rast, zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih v Evropski uniji in pa evropski notranji trg, pa tudi regionalni varnostni cilji. Kot eh, predsedujoči odbora za kmetijstvo in ribištvo. Imam naloge, nalogo, da si prizadevam za vzdržno, inovativno in okolju prijazno rast um, agroživilskega sektorja in pa sektorja ribištva v Evropski uniji. Sedaj bi vam želel predstaviti nekaj ključnih prednostnih nalog za uh, naše predsedstvo v kmetijskem sektorju. Najprej gre za zaključek dosija o, o reformi skupne kmetijske politike. Najprej bi se bi rad z vami delil moje veselje glede tega, da smo uh, prišli do dogovora, do medinstitucionalnega dogovora na področju SKP reforme. Po zelo intenzivnih razpravah, več kot 40 trilogih eh, in pa eh, številnih tehničnih eh, srečanj, ki smo jih organizirali v zadnjih mesecih. To je bil zelo dober primer, ki kaže na to, da vse tri evropske inštitucije tudi po lizbonskih določbah lahko dosežejo dogovor, glede ključnih političnih vprašanj. Danes bi želel izkoristiti to priložnost in se vam zahvaliti, gospod eh, predsedujoči, in pa tudi poročevalcem, gospodu Luisu Capulesu Santosu, gospodu Mišelu Dantanu, gospodu Giovanniu Lavia in pa tudi drugim poslancem, v tem odboru za njihova prizadevanja in za njihov doprinos k dosegu tega pomembnega sporazuma. Zelo sem hvaležen tudi mojemu predhodniku, gospodu Simonu Covenu in pa komisarju Čilošu za njihovo zelo pomembno delo in ambicijo pri doseganju sporazuma z vašim odborom. To je zelo uh, velik uspeh, ki kaže na to, da lahko naredimo veliko, če je politična volja. Torej, potem, ko smo dosegli medinstitucionalni politični dogovor o svežnu reform skupne kmetijske politike, si litvansko predsedstvo prizadeva za to, da bomo dokončali delo, ki je povezano z uresničevanjem tega svežnja reforme skupne kitijske politike. Pred nami je zelo težko in odgovorno skupno delo. Spoštovani kolegi, zagotavljam vam, da bo vse, o čemer smo se strinjali v zadnjih dveh tednih v Luksemburgu, Bruslju in Štrasburgu, eh, tudi ustrezno prevedeno v končne osnutke. Naše predsedstvo se bo osredotočilo tudi na razpravo in na sprejetje predloga o potrebnih um, prehodnih pravilih eh, SKP, ki zadevajo določene vidike reforme SKP, zlasti tiste, ki so povezane s sistemom neposrednih plačil in pa razvojem podeželja. Kot veste, želimo s temi predlogi doseči eh, gladko tranzicijo iz, sedanje finančne, iz sedanjega finančnega okvirja na novo reformirano zakonodajo skupne kmetijske politike. Prehodna pravila bodo eh, uporabljena začetkom leta 2014 in tako si bomo prizadevali za sporazum ne samo znotraj sveta, ampak tudi na ravni na medinstitucionalni ravni in to je naloga, ki zahteva urgentni postopek in pa pristop in to je naš skupni inziv in odgovornost, da zagotovimo jasna pravila in finančna jamstva kmetovalcem v tem obdobju tranzicije. Gledam, na gospoda, gledam gospoda Alberta Desa, ki je poročevalec pri tem pomembnem dokumentu. Spoštovani kolegi, moramo delovati skupaj, gladko, hitro in pa usklajeno. Zanašam se na vaše izkušnje, gospod Des. Paulo, vem, da bomo zelo eh, plodno in konstruktivno sodelovali z vašim odborom na tem področju, tako kot smo to delali doslej. Naj sedaj predstavim še druge prednostne naloge našega programa. Najprej dobrobit živali in pa pregled zakonodaje na področju zdravja rastlin. Želel bi vam zagotoviti, da bo naše predsedstvo iskalo eh, rešitve za poenostavljen in mm, modern pravni okvir na področju zdravja živali, dobrobiti živali, zdravja rastlin in pa karme in hrane. 6. maja 2013 je Evropska komisija objavila pet predlogov, s katerimi si prizadeva za boljše uresničevanje in zagotavljanje izvajanja norm, ki se navizuje na zdravje in pa varnost za celotno agroživilsko verigo. Naše predsedstvo bo iskalo še boljše načine izvajanja in zagotavljanja izvajanja predlogov, ki se nanašajo na zdravje živali, na zdravje rastlin, na rastlinske razmnoževalne materijale in pa na uradni nadzor v verigi, v prehrambeni verigi. Predlog za uredbo o okviru upravljanja stroški za obdobje 2014-2020 na področju prehrambene verige zdravja živali, dobrobiti živali in zdravja rastlin, bo omogočil dodeljevanje finančnih sredstev programom, ki, ga, ki jih izvajajo države članice in pa v primeru nujnih posegov. To je tudi ena od uredb, ki bo morala biti sprejeta. Uh, Eh, in ki bo morala stopiti v veljavo eh, leta 2014. In to je razlog, da bomo še posebej veliko, posebno veliko pozornosti namenili temu predlogu pri doseganju političnega sporazuma do konca našega predsedovanja gospod predsedujoči, gospod oziroma gospa eh, poročevalka eh, Lebrun, upam, da bomo tudi z vami zelo učinkovito in konstruktivno sodelovali in pa tudi z vašim odborom. Želel bi vam zagotoviti tudi to, da glede vseh teh predlogov, ki jih je predložila Evropska komisija, eh, je Litva pripravljena stopiti v pogajanja in pa zagotoviti eh, pomembne korake naprej na področju pregleda eh, veterinarskih eh, medicinskih proizvodov, medicirane krve in direktiv, ki se na to navezujejo, svežen higiena in zootehnično zakonodajo in tako dalje. Še nekaj drugih pobud bi vam želel predstaviti glede na to, da smo precej dobro seznanjeni z zakonodajno dejavnostjo Evropske komisije, ki je pred nami, smo pripravljeni na razprave o predlogu za uredbo o določbah, ki se navezujejo na eh, informiranje in pa na promocijske ukrepe za kmetijske proizvode. Kar se tiče sektorja sadja in zelenjave, tu moramo najprej ugotoviti, da ima ta sektor zelo pomembno ulogo znotraj kmetijskega sektorja in ko eh, še naprej krepimo ulogo eh, združen proizvajalcev, se želimo pri tem še posebej osredotočiti na sektor sadja in zelenjave in sicer eh, jeseni in tudi tu bomo skušali narediti nekaj korakov naprej pri eh, predlogu komisije. Predlog za uredbo Evropskega parlamenta in sveta za spremembe določb, eh, ki urejajo evropski režim za sektor sadja in zelenjave, se bo pokrival tudi implementacijo ukrepov CMO na tem področju. Gozdarstvo. Naše predsedstvo bo namenilo še posebno pozornost eh, usklajeni implementaciji načelo um, vzdržnega gozdarstva v državah članicah in bo uh, predlagala svetu, da sprejme nove sklepe oziroma sklepe o novi strategiji EU na področju gozdarstva. Ta instrument na ravni Evropske unije za gozdarstvo bo temeljil na načelu subsidijarnosti in spoštovanja nacionalnih pristojnosti, s tem, da se bomo sredotočili zlasti na podnebne spremembe in pa na vprašanja, ki se navezujejo na. Obnovljive vire energije. <laughs> Eh, prilagoditev zakonodaje pogodbi iz Lizbone. Tudi tu eh, smo odločeni, da bomo skupaj z vami nadaljevali z delom usklajevanja ostale zakonodaje na področju prehrane in kmetijstva. Vesel sem, da lahko omenil, omenim naprimer to, da smo konec meseca junija videli, eh, da je eh, bila dana zelena luč za zaključek tega dosjeja, ki se nanaša na Eh, omnibus um, po, trgovinska pogajanja, se pravi na uh, uvoz olčnega olja iz Turčije in tako dalje. Torej, s tem sem vam želel nakratko predstaviti ključne prednostne naloge litvanskega predsedstva na področju kmetijstva in ribištva. Kot vidite, uh, bomo eh, načeli kar precej pomembnih in občutljivih vprašanj v prihodnih šestih mesecih. Precej dela je pred nami, zato pričakujemo tesno dejavno in zlasti učinkovito sodelovanje s Evropskim parlamentom in njegovimi odbori pri doseganju teh ciljev. Zelo sem vesel, da so moji predhodniki in pa tudi sam eh, že eh, postavili zelo trdne temelje za sodelovanje z Evropskim parlamentom, tako v dvostranskih srečanjih z vami, Paolo, pa tudi z drugimi poslanci vašega odbora in veselim se našega sodelovanja v prihodnosti. Hvala za vašo pozornost, gospod predsedujoči. Odprt sem za vprašanja, ki bi jih imeli morda vi ali pa člani vašega odbora, torej vprašanja, ki se navezujejo na program, ki se ga predstavil. Hvala. Bene, grazie, grazie. V redu, najlepša hvala. Hvala, spoštovani predsednik, dragi Vigilius, ehm, za predstavitev tega intenzivnega programa litovskega predsedstva. Tako lahko zdaj hitro začnemo s govorniki. Najprej bodo spregovorili predstavniki političnih skupin, na to pa poročevalci in poročevalci v senci, na to bodo pa imeli besedo tudi vsi ostali. Prvi bo Albert Des, izvoli. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani predsedujoči sveta, gospod Virgilius Jukna, spoštovani kolegi. Upravičujem se, da sem nekoliko zamudil, imel sem še sestanek eh, z neko bavarsko skupino, pa se je nekoliko zavlekel. Vem, da bo gospod minister naredil vse, da bo v naslednjih šestih mesecih kmetijska reforma ustrezno nadgrajena in tudi jaz lahko zagotovim, da bom svoje strani naredil vse potrebno, da se bomo lahko držali časovnega okvira. tako da bomo lahko vse tisto, kar je načrtovano za leto 2014, ustrezno izvajali. Imamo pa še težave z našim poročilom, mnogo je še uh, v oklepajih, mnogo je odvisno še od večletnega finančnega ukvera. Torej, ko bo prišlo do dokončnih dogovorov glede tega, bomo lahko tudi mi dokončali naše besedilo. Obljubljam pa vam, da bom ostal z vami v tesnem stiku, tako da bo program lahko tudi uresničen. Čestitam za program, veliko dela ste si naložili, pripričan sem, da boste vse s polno močjo tudi uresničevali. Delo predsedstva vsekakor ni odvisno od velikosti države, ki predseduje. To smo ugotovili tudi že v drugih državah doslej, ki so si zelo prizadevali za ustrezno izvajanje in predsedovanje. Sam sem prijatelj baltskih držav, zato vam lahko zagotovim, da bo vse potekalo gladko. Tudi naša poslanska skupina ELS si bo prizadevala po najboljših močeh, da dosežemo cilje. Želim vam čim več uspeha in zagotavljam vam, da bomo ustrezen pogovorni partner. Grazie, Albert. Eh, hvala, Albert. Zdaj pa Luiš Kapole Santuš.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 Želel bi čestitati tudi njegovi državi za uh, vodenje predsedstva. V Evropi nimamo velikih in malih držav, ampak samo države članice in vse so enakopravne, enako dostojanstvene in zato sem pripričan, da bo Litva odlično opravila svojo nalogo kot predsedujoča država ter pripravila teren za naslednjo predsedujočo državo članico. Kar se tiče programa, ki ste ga ravno kar predstavili, ta eh, odraža zakonodajni proces, eh, v katerega smo vsi vključili in kaže tudi, da boste imeli sedaj v drugem semestru kar malo časa, eh, vedno je drugi semester krajši od prvega, da bi vse stvari pripeljali do konca. Še zlasti na področju Eh, neposrednih plačil in razvoja podeželja, kjer imamo še kar nekaj odprtih vprašanj. Kot prav gotovo dobro veste, gospod minister, ima Evropski parlament eh, zelo neomajno stališče v zvezi s temi vprašanji eh, in ne nameravamo se umakniti od e, naših pristojnosti. V zvezi s e, našimi pristojnostmi smo se že e, pogovarjali z irskim predsedstvom in svet nam pritrjuje. Irsko predsedstvo je namreč e, govorilo, da na naši ravni določenih vprašanj ne moremo imeti na mizi, da se ne more o njih razpravljati in da se lahko samo razpravlja o njih na ravni sveta. E, mi pa eh, ustrajamo na tem, da moramo voditi še naprej pogajanja o petih vprašanjih, ki so še vedno odprta. In zato vas želim vprašati naslednje. Zanima me, kolikšen manevrski prostor imate za pogajanja. In, eh, to v povezavi z dogovorom, ki je bil pred nekaj dnevi dosežen s svetom in to ne samo z gospodom ministrom Simonom Kovenjem, ampak s celotno sestavo sveta. In eh, gospod Koveni je bil tam prisoten, zdaj pa ne vemo, ali se bo stališče sveta kaj spremenilo. Namreč, če ne bomo imeli. Eh, pogajalskega položaja, za katerega smo se že dogovorili z našimi ministri, bodo pogajanja težko tekla. In zato me zanima, kolikšen je manevrski prostor, ki ga nameravate eh, dati na voljo tem pogajanjem, da bomo lahko prišli do nekega dogovora in to hitro v okviru tega pogajalskega postopka če želimo to doseči, seveda potrebujemo prožnost in pripravljenost popuščanja na obeh straneh. Svet do sedaj tega ni pokazal zelo veliko in zato me zanima, gospod minister, in vem, da eh, je to vprašanje mogoče nekoliko preuranjeno, zanima me, kaj, ali imate že pripravljen kompromisni predlog, ki ga nameravate dati na mizo, o katerem bomo razpravljali v naslednjih mesecih. Torej, to je eno vprašanje, predvsem pa ta manevrski prostor za pogajanja, če ali je in če sploh je, kolikšen je. To je zelo pomembno za nas v tem trenutku. Hvala. Hvala, Luiš. Naslednji George Lyon, potem pa Jim Nicholson. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz toplo Pozdravljam gospoda ministra. Želim vam uspešne razprave v naslednjih šestih mesecih. Dejansko je pred nami obsežen program. Imamo štir dosjeje, potem dosjeje v zvezi z zdravjem živali, pa delegirani akti, pa dogovor o SKP, ki smo ga dosegli v okviru irskega predsedovanja junija. Imam podobna vprašanja kot kolega Santoš. Gle za odpiranje pogovorov s kolegi iz sveta. Vemo, da imamo veliko oglatih oklepajev tako imenovanih elementov večletnega finančnega okvirja. Želeli bi to čim prej zapolniti. Upam, da bo to uspešno že med trialogom septembra. Želimo si čim, več, čim hitreje napredovati. Tako, eh, zato potrebujemo tudi dogovor na področju večletnega finančnega okvirja, kajti to je neposredno povezano tudi z našim dosejem. Jim Nicholson in Paul Martin Otley. Hvala, Jim Nicholson. Hvala lepa predsedojoči. Tudi sam bi pozdravil ministra in vse kolege. Dobrodošli na novem delovnem mestu. Pred seboj imate napornih šest mesecev, verjetno samo pet, če smo realni. Kakorkoli že, med tem časom bo treba opraviti precej dela. Med uvodnim nagovorom ste povedali, da želite biti odprt posrednik in to je občudovanja vredno. To je tudi dobro izhodišče za vas, če želite dokončati delo, ki ga je treba opraviti. Ljudem sem skušam, skušal uh, razložiti, kaj se dejansko dogaja z SKP. In mislim, da imamo pred seboj še ogromno delo. Kaj ti? Tisto, kar smo postorili junija Jaz to rad primerjam z gradnjo hiše. Položili smo temelje, zgradili stene, verjetno tudi streho, veliko je treba pa še postoriti, kajti hudič je vedno v podrobnostih, kot pravimo. In kot je povedal že George, omenil je, delegiranje akte, pomemben je naš uložek na tem področju. Ne boste presenečeni, ko bom podprl, kar sta povedala Louis in George. Zelo odkrito sprašujem zelo, korisno bi bilo, če bi nam lahko povedali, koliko bo prožnosti in koliko svobode, koliko manevrskega prostora sploh imate. Tudi poročevalci v senci pa poročevalci so dosti krat frustrirani, kajti ni dovolj manevrskega prostora. Dosti krat se znajdemo v zelo težavnem položaju in eh, to dejstvo težko sprejmemo. Gre za pomembna izhodišča, vsekakor pa je, da želimo pri reševanju tega sodelovati. Upam, da ste res tako odprti, kot pravite, res potrebujemo to prožnost. Zato bi vas prosili, za več odpri, odprtosti, kajti z Lizbonsko pogodbo in pa soodločenjem smo vsi zavezani k sodelovanju. Seveda, včasih delamo tudi napake, ampak od tega se je treba kaj naučiti in na tem graditi. Pri tem je treba sodelovati. Če tega ne bomo storili, potem bomo imeli tako skupno kmetijsko politiko, v kateri bodo trpeli kmetje po vsej Evropski uniji. Hvala. Martin, e poi Agnew. Hvala. Martin, naslednji pa Agnew. Eh, Gospod minister, lahko vam le zaželim vse eh, najboljše za prvo predsedovanje Litve. Vsekakor so pred vami ogromni izzivi. Načeloma smo zdaj v položaju, da moramo opredeliti še podrobnosti. Jim je že povedal, da smo že položili temelje, ampak zdaj pri nadgradnji moramo biti zelo previdni in podrobno obdelati ravno te malenkosti. Zaenkrat še nimamo na voljo besedil za štiri dosjeje. Eh, in dokler jih nimamo, tudi ne moremo glasovati. Torej moramo še delati na podrobnostih, kar je včasih eh, še bolj zapleteno, eh, kot pa ko postavljamo osnove. Pri naši notranji razpravi o ekoloških prednostnih površinah smo se recimo pogovarjali o tem, koliko pesticidov naj bi bilo na teh površinah. In to so pogosto točke, ki jih je treba še razčistiti. No, tudi predgovorniki so omenili, da je izredno pomembno, da odstranimo še oglate oklepaje, ki jih imamo v naših besedilih. In tisto, kar je v teh eh, oklepajih, eh, je bistveno tukaj, gre za določanje zgornjih meja, gre za eksterno konvergenco, gre za prožnost med stebri, gre za financiranje razvoja podeželja, za razporeditev sredstev. To so vse jedrne točke reforme. Vi sami veste, da ne moremo sprejeti tega da svet na koncu reče, da stvari več ni mogoče spreminjati, ker so se vodje države in vlad že uh, dogovorili tako in tako. Celoten svežen oblikujemo skupaj in pri naslednjem trilogu septembra se bomo pogovarjali uh, še vsem, kar bo treba dodelati. Seveda. Za nas je tudi pomembno, da zagotovimo gladek prehod v leto 2014. O tem smo se že pogovarjali, smo pod ogromnim časovnim pritiskom, potrebujemo ustrezna pravila za leto 2014. Septembra bi morali že nekako vedeti, kakšno je politično ozadje. To je uh, ogromen izziv. Seveda to tudi ni neka malenkost, ki jo bo treba postriti med vašim predsedovanjem. Omenili ste že na samem začetku, da gre za ogromen svežen, ki je na mizi na področju zdravstvenega varstva rastlin in živali ter eh, razmnoževalnega materijala. Tudi tukaj so pomembne podrobnosti, recimo, ko gre za razmnoževalni material, tukaj je nekaj pomembnih točk, ki jih moramo obdelati v okviru soodločanja v skladu z lizbonsko zgodbo in pogodbo, kajti tukaj smo vsi soodgovorni tudi za to, kar bo na koncu izvajano. V naslednjih mesecih vam želim veliko uspeha. Verjetno ne boste imeli nič manj dela kot irsko predsedstvo. Že v trilogu smo pokazali, da kot parlament lahko uspešno povemo svoje stališče in ga tudi uveljavimo. In upam, da bomo skupaj z vami ustrezno napredovali na področju nove skupne kmetijske politike. Vsekakor vas podpiramo v tem procesu dialoga ki bo v naslednjih eh, mesecih potekal, upam, da tako kot prej proti irskim predsedstvom. Poj Rubiks. Hvala Martin, nagnjujem potem Rubiks. Dobrodošli, gospod minister. Ne bom se preveč zadržal pri reformi SKP, kajti naloga je skoraj da nemogoča, da bi zadovoljili vse želje. Gre za ogromne razlike med kulturami in tudi drugim. Kakšna je vaša naloga v naslednjih šestih mesecih? Marsika je treba urediti in doseči napredek. Kot veste, pred meseci niti enega jajca nismo smeli proizvesti v umetnem okolju. Ampak kot veste, to se še vedno dogaja do konca vašega predsedovanja bi želeli doseči, da tega res ne bo več. Potem je tukaj še eno vprašanje, gre za to, da se soočimo z realnostjo. V zadnjih nekaj letih je postalo vse težje zagotoviti recimo sojo ali sojno moko, ki ni iz gensko spremenjenih surovin recimo Amerika, Južna Amerika, uh, imata raje sojo iz gensko spremenjenih rastlin. Poleg tega pa bi si mi želeli krmo, ki vsebuje sojo, ki ni gensko spremenjena. Ampak to s seboj prinaša določena tveganja. V zadnjih nekaj mesecih se je cena povečala z 250 funtov na tonov na 300. V petek sem slišal, da celo 685 funtov na tono. In na tej točki sem rekel, raje bi ubil svoje kokoši, kot da jih krmim sojo po tej ceni. To je negospodarno. In nažalost so uh, kmetje v takem položaju. In zdaj smo jim rekli, da lahko uporabljajo tudi sojo iz drugih verov. Dejansko bo tako, da bodo potem vse beljakovine iz uvojene soje in ta bo večinoma gensko spremenjena čeprav imamo v Evropi kar nekaj držav, ki bi brez težav proizvedle dovolj soje za ta trg, recimo Bolgarija in Romunija. V Združenem kraljestvu bomo odprli vrata prebivalcem, državljanom teh dveh držav 1. januarja. Pričakujemo nekako polovico milijona ljudi. In na mesto bi prišlo polovico milijona ljudi iz teh dveh držav, bi, bi rajše videli toliko in toliko ton soje. Bolje bi bilo, če bi lahko uvažali to sojo iz Bolgarije in Romunije, kot pa preko oceana. Tako bi tudi ti dve državi lahko ustrezno uredili uh, svojo pridelavo jajc, recimo, ki bo taka, kot bi morala biti. Paldies, Rubiks. Hvala gospod predsednik. Naj se najprej opravičim za svojo zamudo, saj smo imeli glasovanje v odboru za promet in zato mi je res žal, da nisem slišal prav vsega, kar je povedal eh, gospod minister. Ampak v bistvu smo sosedje, ne samo na eh, zemljepisni karti na zemljevidu, ampak zares, saj sam prihajam iz Latvije. V času, ko smo še spadali pod Rusijo, so sta bili naši državi državi, v katerih je bilo kmetijstvo zelo razvito in zato imam precej izkušenj na tem področju. Prepričan sem, da če boste povezali vaše izkušnje z izkušnjami drugih evropskih držav, bomo lahko dosegli napredek. Zdaj že več kot tri leta pripravljamo reformo SKP-ja, pripravili smo različne projekte za pregledovanje, vzdrževanje skupne kmetijske politike v obdobju do leta 2020. Veliko razprav smo imeli na to temo in moje stališče se v zvezi s tem pridružuje stališču poročevalca. strinjamo se z izsledki dela, ki je, je bilo tukaj opravljeno, pa čeprav so nažalost neposredna plačila sedaj v nižjem obsegu, kar obžalujemo. Torej, Latvija bo naslednja predsedovala in um, morda ne boste v času litovskega predsedstva utegnili zaključiti vseh nalog, ki ste si jih zastavili, tako da bodo te počakale na nas. Samo še nekaj bi povedal, namreč mnenje revizijske komisije je pokazalo, da kar precejšen odstotek torej okrog 7 odstotkov virov financiranja ni uporabljenih tako, kot bi bilo treba. Zato bo treba pregledati vsa financiranja. Vi te eh, izkušnje imate in boste to lahko storili, tako da boste lahko pregledali, kako se sredstva uporabljajo, da se razsipanje ne bo nadaljevalo. Želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju in upam, da boste uh, se lahko poslužili tudi naših izkušenj pri tem. Uh, Hvala. Sedaj bom podal besedo poročevalcem, gospodu Giovanni Lavija, e, potem pa mogoče tudi Mišelu Dontanu, čeprav ni zaprosil za besedo. Najprej Giovanni. Hvala, predsednik. E, dovolite, da tudi sam izrazim najprej strinjanje e, s tem, kar je predsedstvo sveta ravno kar povedalo v zvezi s programom za prihodnji semester. Seveda pa kot poročevalec lahko zgolj poudarjam, kako zelo pomembno je, da storimo nadaljne korake naprej, zdaj ko smo že dosegli dogovor v zvezi z večletnim finančnim okvirjem. Uh, v zvezi s tem nam ostaja ta še dva odprta vidika. Prvi zadeva krizno rezervo. V zvezi s tem smo seveda precej negotovi. Namreč krizna rezerva iz eh, druge proračunske postavke pomeni večjo finančno disciplino, z drugimi besedami zmanjšanje neposrednih plačil. Jasno je, da je ta tema v tej obliki, kot jo imamo sedaj na mizi, takšne narave, da se bo treba o njej še razpravljati in pogajati se svetom. In zato me zanima, kakšno je stališče sveta v zvezi s tem in kako nameravate na tem področju delovati ter uresničevati vaša stališča. Uh, Jasno je, da je stališče parlamenta v zvezi s tem eh, vedno zelo kritično. Eh, vedno smo se zauzemali za to, da bi to krizno rezervo izzeli iz te druge postavke in da bi se financirala iz ad hoc sredstev in ne iz sredstev kmet kmetov. Potem pa še programi za razvoj podeželja. To je vprašanje, o katerem še nismo dosedaj eh, glasovali. Parlament eh, je skuš, skušal prisluhniti pri tem državam članicam, ki bi želeli višjo stopnjo financiranja. In zato. Eh, bi želel izpostaviti, da je svet 7. in 8. februarja znižal te stopnje na izredno nizko raven in tako znižal uh, možnosti izplačil. To sta torej dve glavni vprašanji, v zvezi s katerimi upam, upam, da nam lahko trenutno predsedstvo svetu poda svoja stališča. Potem pa imamo še eno vprašanje, v zvezi s katerim mislim, da se bomo morali zelo v kratkem pogajati zaradi učinka, ki ga ima. Gre za poročilo našega kolege Desa v zvezi s prehodnimi določbami. Ta pogajanja bomo morali zaključiti zelo hitro, da bomo lahko še pred začetkom prihodnjega leta jasno vedeli, o čem se bo treba odločiti takoj, o čem pa se bomo lahko odločili kasneje, torej kaj bomo lahko prestavili, kako um, bomo obravnavali prvi stebr in um, kako pač bodo države članice lahko v zvezi s prvim stebrom uh, Um, črpali sredstva, potem pa uh, še v zvezi z razvojem podeželja, kaj bomo imeli na voljo v prihodnjem letu. Zato je nujno doseči dogovor hitro, če bomo želeli SKP začeti hitro izvajati in predvsem zato, da bomo lahko že v letu 2014 začeli uresničevati zaveze iz političnega dogovora, ki je bil dosežen v času irskega predsedstva. Hvala, Giovanni, sedaj pa dobi besedo Mišel Donta. Euh, Hvala lepa, predsedujoči. Zelo pozorno smo prisluhnili programu dela za prihodne obdobje ampak eh, kar velik del vašega časa bo posvečen eh, tudi eh, temu, da boste zaključili paket oziroma svežen reforme SKP. Moramo delati skupaj, kajti tudi, če imamo politični dogovor, moramo še vedno pripraviti celo vrsto besedil, zlasti uvodnih izjav. Ampak ne bi želel o tem predolgo. Rad bi se vrnil k vprašanju usklajevanja. 26. junija lani je bil parlament postavljen pred dejstvo glede uporabe člena 43.3 pogodbe. Ministri oziroma svet so parlamentu preprečili, da bi uh, se je zanimal za določene inštrumente pri upravljanju eh, na področju skupne kmetijske politike, zlasti v obdobju krize, pri različnih eh, posegih. Za nas je bil pomemben zlasti interes kmetovalcev, ki bi morali čim prej dobiti informacije o tem, v znotraj kakšnega okvira bodo dejavni v prihodnih letih. Ampak svet mora razumeti, da je bil parlament eh, glede tega zelo eh, nezadovoljen, da je občutil precejšnje frustracije. In tudi v imenu kolegov lahko rečem, da ta uporaba člena 43.3 pogodbe ne more biti nekaj, kar bo obstalo. Če bo svet še naprej na ta način interpretiral to besedilo, mislim, da moramo vsi vedeti, da bo prišlo do tega, da bodo postopki blokirani, da jih bo parlament dolgoročno blokiral. Potrebujemo vzajemno zaupanje in to zaupanje bo omogočila skupna interpretacija pogodbe in pa njenih določb. In vsa ta vprašanja mislim, da so povezana tudi z odgovornim vodenjem. Hvala. Bene, grazie Michel. Continuiamo con. Hvala, Michel. Naslednja je gospa McGuinness hvala predsedujoči hvala minister da ste tu prevzela sem besedo ker vam želim veliko sreče mislim da je giovanni la via že povedal da imamo politični dogovor o skp ju sedaj pa eh, je pred nami še eh, praktična uporaba eh, teh določb in ključno je gospod predsedujoči, da imamo eh, praktično uporabo eh, teh določb, ki bodo razumljive za naše kmetovalce. September bo ključen mesec. Kolegi so eh, vam že predstavili ta pomemben izziv, se pravi, po eni strani bo šlo za večletni finančni okvir, po drugi strani pa vidite za, to, za tem omizjem tudi to, da imajo oziroma morajo imeti tudi vodje držav eh, to ambicijo, da se dejansko spopadajo z vprašanji, ki so pred nami in da se tudi soočijo z predstavniki eh, kmetovalcev in deležniki. Uh, in eh, želim vam veliko sreče pri pogajanju v zvezi s temi vprašanji. Kar bi me zdaj zanimalo, vem, da ste še predvsem na začetku vašega predsedovanja, ampak zanima me, kako si predstavljate ta postopek. Kaj ti, čeprav razumem, poročilo gospoda Desa zahteva, da se ta vprašanja rešijo in to čim prej. Zato ne moremo čakati do decembra, preden jih rešimo. Zato me zanima, kako vi vidite eh, ta, eh, to časovnico. Po mojem mnenju moramo imeti prve rezultate septembra. Ne vem, če je to realistično, ampak eh, morda nam lahko predstavite, kako si to predstavljate. In ne nazadnje, vemo, da je proračun za SKP zmanjšan. To pomeni, da če bodo eh, kmetovalci dobili manj sredstev strani Evropske unije, potem si bo treba pogledati, kakšen bo učinek na trg. In zanima me, kaj eh, imate vi namen narediti za to, da boste eh, vse deležnike, proizvajalce in tako naprej glede tega pomirili. Hvala lepa. Elizabet. Naslednja, gospa Kostinger. Na to pa še podpredsednik. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem ministru in, vam, in mu želim uspešno predsedovanje. Seveda sem pozorno prisluhnila vaši predstavitvi središnjih točk vašega predsedovanja. Menim, da je najbolj pomembno, kako bomo v naslednjih mesecih obdelali porazdelitev sredstev na področju kmetijske politike. Te točke so odprte na naši mizi. Predvsej smo bili razočarani, ker med irskim predsedovanjem ni bilo možnih konkretnih pogajanj kot parlament želimo izkoristiti svoje pristojnosti za pogajanja. Poleg tega bi želela opozoriti tudi na, odprne, na odprte točke na področju razvoja podeželja. Razdelitev sredstev je za nas odločilnega pomena. In zato bomo zelo pozorni ravno na tem področju. Potem so pa tukaj še deleži sofinanciranja, tudi to je nekaj, kar nasplošno izredno vpliva na same kmetije, pa na celotni podeželski prostor. Luis Cabula Santos, poročevalec in Evropski parlament sta predložila zelo dober predlog in menim, da mora vaše predsedstvo to podrobno preučiti. Tudi zame so zelo pomembne prehodne določbe. Predvsej bomo morali delati na tem, naši kmetje potrebujejo varnost pri načrtovanju. Upozorila bi tudi na to, da je zlasti nas področju spodbud za investicije treba najti rešitev v nekaterih regijah že leta čakajo, da se bodo ponovno izplačevale te spodbude za investicije. Poleg tega bi opozorila tudi na vidik zdravstvenega varstva živali. Menim, da je pred nami zelo zanimiv september. V vsakem primeru vam želim veliko uspeha pri uresničevanju vaših ciljev, želim vam tudi uspešno litovsko predsedovanje. Vse dobro. Podpredsednik Polson, potem pa še podpredsednik Sikerijski. Ja, Önskar Litauen, overheard. Hvala lepa. Tudi jaz eh, želim uh, Litvi uh, eh, dobrodošlico na predsedniškem stolčku. Ni važno, ali je država majhna ali velika, pomembno je, kakšen je vaš pristop. Uh, k Evropski uniji in njenemu smislu obstoja. Seveda je jasno, da je za vas najpomembnejše to, da zaključite um, to poročilo in da se osredotočite na vse te zadnje podrobnosti, ki še ostajajo odprte. In to je verjetno vprašanje eh, so odločanja skladno z Lizbonsko pogodbo, s parlamentom, pa tudi precej tehničnih vidikov. To je en izmed najpomembnejših vidikov tega svežnja o varnosti prehrambene verige. To je zelo kompleksen dokument, ki ima precej eh, različnih vidikov. Morda z političnega vidika ni zelo kontroverzen, ampak z eh, praktičnega in znanstvenega vidika je to zelo, zelo kompleksen dokument. Zanima me, če je litovsko predsedstvo razmislilo o začetku razprave neformalno že zelo zgodaj. Zato, da se ne bi potem na koncu pričkali glede podrobnosti, kaj ti mislim, da je tu vprašanje, ki ga je treba imeti vse čas pred očmi, tisto, ki se nanaša na znanstvene vidike. Lahko vam dam nekaj primerov. V Evropi v času krize moramo razviti notranji trg. In vsa uh, vprašanja, ki se nanašajo naprimer na dobrobit eh, živali, na živalsko varnost, na prehrambeno varnost in tako dalje. Če imamo eh, večjo svobodo in odprtost, naprimer za vprašanja, ki se navezujejo na živali, je nekaj, ampak to ima lahko vpliv tudi na bolezni. Kaj se potem zgodi z boleznimi? Drugo, naprimer, če želimo preprečiti velike uh, naravne uh, katastrofe ali izbruhe bolezni, moramo imeti sistem, kjer so živinorejci tisti, ki najprej ugotovijo, da kje je problem in da lahko opozorijo že zelo zgodaj na to, kaj se dogaja. In kako bomo zagotovili, da bodo zlasti kmetovalci tisti, ki se bodo soočali s tem in da bodo dejansko tudi opozorili na izbruh takšnih bolezni. Hvala lepa. Sedaj še drugi podpredsednik, za konec pa še gospa Petrov Neveš. Na komisiji vnika jasno, že pomimo. Hvala lepa. Z zanimanjem sem prisluhnil vsem prispevkom, ki smo jih slišali že včeraj v zvezi z SKP-jem in še danes. Gre predvsem za ta politični dogovor, ki ga moramo še uresničiti ob sodelovanju vseh udeleženih strani, predvsem pa tudi s pomembnim prispevkom predsedstva ob upoštevanju vsega, kar je bilo že narejeno. Zdaj je treba stvari pripeljati do konca. In to delo bo moralo poskušati opraviti litovsko predsedstvo. Dobro se mi zdi, da si želite sodelovanja z našimi kolegi, z gospodom Desom, naprimer. Kar pa zadeva kmetijstvo in vprašanje Združenih držav Amerike. V šarah pozarolnih, a rojnic pomoči ponoši z tega tupevne košte. Pomembna so ta trgovinska pogajanja z Združenimi državami Amerike. Če ta pogajanja niso uspešna, so ravno kmeti tisti, ki so žrtve. Upam, da bo vaš pristop bolj utemeljen na pristopu skupnosti in da boste v svetu bolj razumevajoči, da boste imeli več posluha tudi za parlament. Hkrati morate tudi širše upoštevati naša stališča. To vse temelji na Lizbonski pogodbi. Srečno. Dobre. Hvala, gospod Sekirijeski, sedaj pa gospa Petrovneveš. Hvala lepa, tudi jaz se pridružujem kolegom. Želim se vam tudi jaz zahvaliti za vašo prisotnost tukaj, vam zaželeti do, izraziti dobrodošljico in tudi vel, zaželeti veliko uspeha pri delu, ki, ga, ki vas še čaka. Uh, In tako kot so povedali tudi ostali kolegi, bo um, vaše delo povezano ne samo z vsemi točkami, ki jih imate še na mizi, ampak tudi z našimi pričakovanji, da bi se določena vprašanja končno deblokirala in da bi čim prej lahko prišli do naše skupne kmetijske politike. Dve vprašanji bi še želela izpostaviti, ki ste se jih tudi vi dotaknili, vendar pa uh, je tu še eno vprašanje, ki ni bilo omenjeno. Gre za vprašanje sektorja mleka, ki ga ta reforma eh, najbolj eh, izpostavlja oziroma ga bo poteptala. In eh, nič ni bilo rečeno v zvezi z mlekom, v zvezi s sutom. Eh, po eni strani se govori, da bo to vprašanje obravnavano v prihodnje in tako naprej. Kakorkoli, nobenih rezultatov nimamo pri skupni ureditvi trga za mleko in tudi nobenega posluha do sedaj ni bilo za priporočila in mnenja Evropskega parlamenta. Kar zadeva pridelavo mleka in še zlasti pomen tega sektorja v zelo specifičnih območjih, naprimer v gorskih območjih in ultrapirifernih ter uh, območjih s um, uh, težjimi okoliščinami, je bilo vse to skoraj pozabljeno v pogajanjih s svetom in zato me zanima, kakšne načrte ima vaše litovsko predsedstvo v zvezi z tem vprašanjem, glede na to, da gre za izredno pomemben kmetijski sektor, ki zadeva vse države članice in ki je ciklično, vedno znova v krizi in s tem vpliva tudi na vse tiste, ki delajo na področju kmetijstva znotraj Evropske unije. In hvala ter še enkrat eh, čim več uspeha pri vašem delu. Predsednik. Eh, torej, mm, zaključili smo s tem krogom govornikov, sedaj pa, eh, dragi Vigilius, imaš na voljo dovolj časa, da odgovoriš na vsa vprašanja, ki so bila postavljena, ter eh, tudi na pričakovanja, ki jih imamo v našem parlamentu glede zaključka tega pomembnega postopka reforme SKP. Postopka, ki je po našem mnenju bistveno, zato ker. Eh, tudi menimo, da Evropski parlament ne more biti in ne sme biti izključen iz teh zadnjih pogajalskih korakov o predlogu reforme. No, sedaj, ko smo se dogovorili tudi v zvezi z prihodnjimi finančnimi perspektivami, pa mislim, da imamo uh, vse možnosti, da delamo naprej in da um, lahko umaknemo te oglate oklepaje ter res pripeljemo do konca ta postopek reforme, da bomo lahko tudi našim kmetom dali sporočila, ki jih pričakujejo in s tem upravičili eh, zaupanje, ki so nam ga izrazili kot Evropskemu parlamentu in tudi vsem evropskim institucijam nasplošno. Izvoli. Eh, Gražus palinkejmus. Eh, Hvala lepa. Najprej vam tudi jaz želim veliko uspeha pri predsedovanju. Vaše predloge in pripombe smo zabeležili in gotovo jih bomo upoštevali. Želel pa bi povdariti naslednje. Uspeh naših odločitev bo odvisen tudi od skupnih razprav in pa vzajemnega zaupanja in to pričakujem v prihodnih šestih mesecih pričakujem vzajemno zaupanje in predpričan sem, da bo to vodilo tudi do skupnih rezultatov. To pomeni, da bodo kmetje v Evropski uniji imeli jasno predstavo o tem, kako se bo politika razvijala v prihodnih letih. To je skupni cilj. In moramo delati skupaj in konstruktivno, da ga bomo dosegli. Sedaj bi želel odgovoriti glavna vprašanja, ki so bila postavljena. Morda nimamo več veliko časa, zato se bom osredotočil na glavne točke. Torej, eh, pri tem naj dodam samo še to, da bomo imeli še druge priložnosti za razpravo o tem, tudi neformalno, na neformalnih srečanjih. Sedaj bi se želel osredotočiti na večletni finančni okvir. Naše inštitucije so pred nedavnim dosegle dogovor glede večletnega finančnega okvirja in razprave so sedaj zaključene. Sedaj je treba rešiti vprašanja, ki se navizujo na perspektivo večletnega finančnega okvirja. Pripra lahko vam zagotovim, da bom delal na odprtih vprašanjih veste, kakšen je vaš mandat, jaz vem, kakšen je moj mandat in vemo, da vemo, kakšen je bil zadnji predlog pri pogajanjih. Ne bom dobil novega mandata, ampak moramo eh, skupaj pogledati na konstruktiven način, kakšna je situacija in kako bomo eh, to rešili. Kar se tiče eh, tehničnega dela pri reformi SKP, treba je zaključiti delo, ki je povezano z vprašanji glede večletnega finančnega okvirja. Tu zaključujemo s pripravo besedila. Imeli smo številne sestanke s kolegi in prepričan sem, da bomo s konstruktivno razpravo rešili vsa ta odprta vprašanja in dali eh, kmetovalcem tudi ustrezne perspektive za prihodnost. Sedaj bi eh, spregovoril o uredbi o prehodnem obdobju. To je zelo pomembno in ta mora biti sprejeta in to čim prej. Gospod Des je pravilno opozoril na to, da se obe instituciji zavedata časovnega okvira, odgovornosti in pa eh, kako pomembno je, da se ta pravila čim prej eh, sprejmejo, zato da bodo kmetje vedeli, kako se bodo stvari razvile v prihodnih letih, kako se bodo ta pravila uporabljala. Kar se tiče zdravja živali, Se povsem dobro zavedam, da je to zelo pomembno vprašanje, kateremu moramo posvetiti vso pozornost. Eh, glede Glede baterijske reje kokoši bomo še uh, nadaljevali delo s komisijo zato da bomo izpolnili vse te zahteve, ki so sedaj na papirju, eh, tudi v praksi. Te smo v Litvi že povsem eh, upeljali in zagotovili bomo, da bodo tudi vse druge države članice eh, te, ta pravila spoštovale. Glede gensko spremenjenih stročnic, zlasti soje, tudi to eh, poznamo v širšem kontekstu. Lahko rečem, da se gensko spremenjena soja uporablja ne samo za kokoši kot krma, ampak tudi kot krma za druge živali. Tu je pomembno, da zagotovimo sledljivost in sicer skozi celotno prehrambeno verigo in da tudi uh, potrošnike ustrezno obvestimo o tem. V moji državi imamo zelo strog nadzor uporabe gensko spremenjenih organizmov in eh, spodbudil bi tudi druge države članice, da izvajo to odgovorno politiko in si izmenjajo informacije v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Ključno je tudi, da se išče alternativne beljakovine, torej da najdemo alternativo gensko spremenjeni soji. To je naloga za evropske znanstvenike in verjetno se bo to financiralo z različnimi programi in da bomo našli alternativni vir krme, naprimer alge. Uh mhm. -huh.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 je tudi del sporazuma o večletnem finančnem okvirju, do katerega so prišle inštitucije in mislim, da v naši pristojnosti ne moremo najti več rešitev. Svet bo še naprej delal z Evropskim parlamentom in iskal sporazum po prvem branju. Naj omenim še to, da pri pogajanjih z Evropskim parlamentom o reformi SKP smo uspeli našli uravnovešeno in pa učinkovito eh, rešitev za usklejevanje oziroma uh, prilagoditev zahtevam Lizbonske pogodbe. Glede uredbe o zdravju živali, to je ena od eh, prednostnih nalog eh, litovskega predsedstva. kar pa se tiče prenosljivih eh, bolezni živali in pripravo seznamov takšnih bolezni, to bodo delale tehnične delovne skupine. Zaenkrat smo začeli z razpravami o tem predlogu in prepričan sem, da bodo vsa ta vprašanja predmet eh, razprav kajti potrebovali bomo skupen sporozum glede tega. Še nekaj glede dobrobiti živali. Naj povem, da v Litvi dajemo zelo veliko pozornost temu vprašanju. in želeli bi, da se temu vprašanju posveča ustrezno pozornost povsod v Evropski uniji. In z tega vidika bi eh, želeli vse države članice spodbujati k temu, da svoje dejavnosti izvajo na osnovi znanstvenih eh, dognanj. 28. in 29. septembra bomo organizirali konferenco v Litvi o dobrobiti živali in krmi živali. In pri tem bom tudi sam sodeloval. Veselim se že, da vas bom na tej konferenci tudi lahko pozdravil. Še nekaj besed glede pogajanj med Evropsko unijo in Združenimi državami. Prvi del teh pogajanj se je pravkar začel v Washingtonu. Ta pogajanja so izjemno pomembna. Upam, da se bodo nadaljevala in potekala gladko. Uh, ampak težko je predvideti v tem trenutku, kakšen bo rezultat teh pogovorov. Prizadevali si bomo za eh, čim eh, strožje mm, norme glede zagotavljanja živanskega zdravja in pa ustrezne krme istočasno pa bomo poskušali odpraviti tudi prepreke za trgovanje. Se pravi, vse to pa mora potekati v okviru vzajemnega spoštovanja in zaupanja. Kar se tiče svežna v mleku, imamo dogovor o skupni organizaciji trgov. O ostalih vprašanjih pa bomo v Bruslu razpravljali 24. septembra na srečanju na visoki ravni, ki bo posvečeno temu vprašanju. In prepričan sem, da boste našli ustrezne rešitve za vse te težave. Hvala lepa za pozornost in hvala za vse vaše prijazne besede, za dobre želje, za gostoljubnost upam, da bomo še naprej nadaljevali z konstruktivnim sodelovanjem. Hvala. Bene, kolegi, noi ringrazia... V redu, dragi kolegi. S tem se bomo zahvalili našemu kolegi predsedniku Vigiliusu Jukni. Čaka nas zelo intenzivno obdobje in upamo, da se bodo v času vašega predsedstva lahko pripeljali do konca še um, zadnji pomembni elementi reforme SKP. Samo še trenutek, dragi kolegi, preden gremo k naslednji točki, ki jo imamo na dnevnem redu in sicer k, našemu, eh, k naši javni predstavitvi, bi vam želel podati še par informacij. Naš generalni sekretar Gerald Kalp nas zapušča in to je zadnji sestanek odbora za kmetijstvo, na katerem je prisoten. Eh, in zato bi želel izkoristiti ta trenutek in uh, se mu zahvaliti za vse upravljeno delo v zadnjih dveh letih, v katerih smo se seveda predvsem posvečali reformi SKP. Mislim, da mu moramo izreči res veliko priznanje in hvaležnost za njegovo potrpežljivost. Uh, Eh, in eh, za njegovo lep odnos do vseh poročevalcev, poročevalcev v senci in drugih članov. Tako smo ehm, naredili pomembne korake naprej pri našem soodločanju ter pri zagotavljanju ehm, funkcije, ki jo naš odbor ima. Tako da najlepša hvala. Ehm, in eh, upamo, da boste lahko v prihodnjih mesecih več časa uživali in posvečali tudi svoji družini. E, adesso ha chiesto, ha chiesto Albert Des la parola. Sedaj pa besedo dobi gospod Albert Des. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V imenu poslanske skupine ILS e se vam srčno Zahvaljujem. Gospod Gerhard Kalbe, najno dolgoletno sodelovanje je bilo dobro, nisem ti prinesel nobenega darila iz Bavarske. Ampak osebno in tudi v imenu skupine, ki dela na področju kmetijstva, se zahvaljujem za dobro sodelovanje in pa zaupanje. Všeč mi je bil tvoj pomirujoč način. želim eh, ti veliko dobrega, veliko zdravja, veliko časa za prijatelje tudi v Münchnu v tem novem življenjskem obdobju. Hvala za vse. Thank you. <laughs> grazie. Grazie. Eh, Luis ha chiesto la parola. Luis Capula Santos. Tudi Luis Capula Santos se priglasi v besedi. Hvala lepa, Pavlo. Tudi jaz bi kar nekako čustven zaželel vse dobro gospodu Kalbu. Upam, da se kmalo spet vidimo, sodelovala sva skoraj da desetletje, v imenu svoje skupine bi se ti zahvalil za delo, posvečenost delu in vse veščine in znanja. Bil si učinkovit in diskreten. Hvala lepa in vse najboljše, dragi kolega. Kolega, sveda, 1. septembra bo Patrik Baržola sekretar, ki bo prevzel uh, delo, um, potem pa čakamo na imenovanje novega sekretarja. Hvala lepa za besedo. Tudi sam bi se zahvalil za Gerhar, Gerhardu za vse, kar je naredil. Zlasti v zadnjih dveh letih, ko je šlo za reformo SKP, to so bili ogromni izzivi, ogromna naloga za sekretarjat ko so skušali prijeti vse ovire, tudi ko je šlo za sodne odločbe, tako da bi se zahvalil za sokredibilnost eh, en, eh, tvoje enote, za pomoč, za usmerjanje v tem obdobju. Hvala lepa. Hvala, George. Mislim, da tudi Martin želi povedati par besed. Spoštovani kolega, v teh zadnjih štirih letih smo imeli to čas, da smo sodelovali s tabo. Rad bi se ti zahvalil. Že če omenim samo teh 7000 predlogov sprememb v parlamentu, da si vse to uspel obvladati in usmeriti, mislim, da je to pravo mojstrstvo s tvoje strani. No, zdaj odhajaš nekoliko predtem, eh, preden bo reforma dokončno izpeljana, greš v hribe in si boš spočil. Hvala lepa za vse, upam, da te še vidimo v Bruslju, da ne boš popolnoma izgubil interesa za dogajanja tukaj. Eh, vsekakor se pa še vedno zanašamo na kakšen nasvet. Eh, verjetno bomo mi tebe pogrešali bolj, kot boš ti nas. Hvala zame je to zelo žalosten dan želimo vam vsekakor zelo veliko veselja v prihodnosti in eh, prijetno upokojitev ne bom presenečen če boste sedaj še bolj dejavni ne spomnim se, koliko časa je že, odkar se poznava, mislim, da že kar dolgo vidim Marijo Zeisberger, eh, ki ima že zelo dolgo je od tega, ko smo bili skupaj v Braziliji. In Marija je še tu, in Luis je tu, in lahko vam povem, da če se vam zdi ta odbor eh, trd, bi morali biti z nami v Braziliji in videti predstavnike kmetov tam. Ti so res trdi. Torej, moram vam povedati, da smo eh, se imeli res odlično, vedno smo sicer zamujali, uh, ampak eh, zlasti na koncu smo bili res sproščeni v Braziliji, smo imeli sestanek, kjer so nam eh, živinorejci povedali, no sedaj pa smo dosegli to, da je brazilska govedina zopet v Evropi. Torej, res nam je bilo veliko veselje, da smo delali z vami in hvala za vso, vse opravljeno delo. Hvala lepa. Bene, colleghi, un minuto di interruzione per salutare. Prav, colleghi, še minuto bomo porabili, da se poslovimo od um, Vigiliusa in predstavnikov litovskega predsedstva, potem pa se bomo lotili javne predstavitve o vrtnarstvu. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Siamo all'ultimo punto. V redu, colleghi. Lahko se lotimo zadnje točke, ki jo imamo na dnevnem redu in sicer predstavitev prihodnosti Evropskega vrtnarskega sektorja strategije za rast. Začeli bomo torej zdaj s to točko, ki z, z predstavitvijo, ki jo je organizirala naša kolegica Anteja McIntyre, Um, saj je poročevalka pri poročilu na lastno pobudo o hortikulturnem sektorju. Glede na to, da je to poročilo zelo pomembno, je naš odbor pripravil predstavitev. Gre za hortikulturni sektor, ki vključuje tako rastline, ki so namenjene za prehrano, kot tiste rastline, ki se ne uporabljajo kot prehrana, saj je to sektor, ki je izredno pomemben del evropskega kmetijstva. Gre za spodbujanje lokalne pridelave, za razvoj manjših um, družinskih tudi kmetij oziroma vrtov. Uh, ter za različne izzive, ki jih tukaj predstavljajo tudi podnebne spremembe in tako naprej. Tako da med nami imamo štiri strokovnjake za to področje. To so gospod Anthony Snell, podpredsednik um, državnega združenja uh, kmetov z področja hortikulture v Združenem kraljestvu, na to gospod George Brotons, um, predsednik Zveze združenj uh, proizvajalcev ter izvoznikov sadja, um, zelenjave, cvetja in živih rastlin. Na to gospod eh, Donato Labate, član odbora SOP, eh, torej mm, to je odbor pri Združenju za vrtnarstvo v Polinjanu in na to še gospod Zigfrid Šolc, generalni sekretar vrtnarskega združenja eh, in predstavnik vrtnarskega sektorja v Nemčiji. Eh, za začetek podajem besedo naši kolegici Anteji McIntyre. Izvoli. McIntyre, justo. Thank you. Okay, thank you very... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako zelo sem zadovoljna, da imamo možnost eh, danes eh, za to zaslišanje o in predstavitev o prihodnosti evropskega vrtnarskega sektorja. To je zelo kompleksen sektor in verjetno med najmanj razumljenimi. Ampak v teh časih, ko imamo vedno eh, več, večji obseg svetovnega prebivalstva, je vrtnarstvo še posebnega pomena. Eh, sama prihajam iz West Midlanda v Združenem kraljestvu. In uh, v moji regiji je vrtnarstvo zelo pomemben del našega gospodarstva, zlasti v Hertfordshire, odkudar prihajajo strokovnjaki. In ta sektor predstavlja precej težav, ampak tudi zelo veliko priložnosti. Evropska unija je največji pridelovalec, pa tudi največji uvoznik oziroma drugi največji uvoznik eh, sadja in zelenjave. Vemo, da se je zmanjšal obseg pridelave, prav tako smo tudi eh, izgubili tržni delež eh, pri uvozu. Zato je pomembno, da povečamo konkurenčnost. To lahko storimo z eh, raziskovalnimi dejavnostmi, z večjo proizvodnjo, z večjo proizvodno učinkovitostjo in celo vrsto vprašanj, eh, ki se tu pojavljajo. Prizadevamo si tudi za eh, bolj okoljsko prijazno pridelavo. Vprašanja pa se pojavljajo tudi v zvezi s financiranjem in to bomo poskusili vključiti v poročilo. Ampak dobro je, da se bo eh, litovsko predsedovanje uh, predsedstvo tudi ukvarjalo z vprašanjem eh, sadja in zelenjave v jeseni in upam, da bo eh, tudi naš odbor k tej razpravi prispeval in da bo današnja predstavitev tudi igrala pomembno vlogo. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Przechodzimy w tej chwili. Hvala lepa, poročevalec. Sedaj pa bomo nadaljevali s predstavitvijo in Dajem besedo gospodu Antoniju Snelu za besedo. Good morning, uh, Hvala lepa, dobro jutro vsem. Uh, ime mi je Antoni Snell in sem podpredsednik uh, Nacionalnega odbora za hortikulturo in podpredsednik Mednarodne organizacije za, za črni ribez. Um, prihajam torej iz Hertfordshira, iz um, Združenega kraljestva. Imamo kmetijo 200 uh, hektarov, to je družinska uh, kmetija in um, na kmetiji pridelamo uh, 1200 eh, ton eh, jagod, 600 ton mlin in zelo eh, smo prepričani v to, da je sodelovanje med proizvajalci z ključnega pomena za prihodnost in v Združenem kraljestvu moramo na tem še precej postoriti. To tu vidite uh, šolarje, ki so na obisku na naši kmetiji. E, torej, to so obiskovalci danes, so morda delavci v prihodnosti, kaj ti sektor potrebuje zanesljive um, delavce, sezonske delavce. To, to, kar vidite tu, to ni otroško delo, to so obiskovalci. Naj vam povem marce več o hortikulturi, v West Midlandsu, regiji, odkudar prihajam. Eh, pridelamo 13 odstotkov krompirja, 20 odstotkov eh, sadja, 60 eh, odstotkov jabolk, 65 odstotkov špargljev, 20 odstotkov črnega ribeza. Torej smo kar pomembna regija v Združenem kraljestvu in 50 odstotkov vsega tega pridelamo v mojem mestu in to predstavlja 350 milijonov eh, evrov oziroma 600 milijonov evrov, če dodate dodano vrednost. In pri, uporabljamo samo tri odstotke, imamo tri odstotke uh, zemlje, ki je za to uporabljena. To je sektor, o katerem zelo malo govorimo, premalo je pa ključen sektor. Uh, in eh, moram spregovoriti tu tudi o vremenu. Eh, če tudi imamo ta hip eh, prijetno vreme, je bilo lani vreme zelo, zelo slabo, ekstremno, zelo slabo za sektor. Naše, naši dobički so strahovito upadli, stroški so narasli petnajst odstotkov eh, so bile zmanjšane je bila zmanjšana prodaja in imeli smo v Združenem kraljestvu, torej lani, najhujše podjetje v zadnjih stotih letih in najpoznejšo pomlad v zadnjih eh, petdesetih letih. Naša industrija tudi prepoznava, da eh, moramo ohraniti ta sektor zaradi podnebnih eh, sprememb. Tudi naša eh, agencija za podnebje um, je izračunala, da bomo potrebovali 30 odstotkov več eh, skladišč do leta 2020. Mi imamo uh, podneb, podnebje, ki je zelo, zelo težko predvidljivo in to je velik izziv, pa tudi velika priložnost. Smo zelo optimistični v Združenem kraljestvu, kar se tiče izzivov. Podnebje je trenutno odlično in uh, želimo si uh, sektor, vrtnarski sektor, ki bo eh, rasel, eh, ki bo dobičkonosen, kjer bo vsak eh, del te verige uspešen in konkurenčen. Naši potrošniki morajo biti na prvem mestu. Prav tako moramo tudi v Evropski uniji in v Veliki Britaniji nadaljevati z, z promocijo zdrave prehrane in uživanja zdravega sadja in zelenjave. Smo v sektorju, kjer je povečanje proizvodnje in povečanje potrošnje dobro za vas in to ima ne samo finančni dobiček, ampak tudi vsestranski pozitivni učinek. Spregovoril bom na kratko še o strategiji za izboljšanje sektorja v Evropski uniji in v Združenem kraljestvu. Eh, lani je eh, pristojno združenje um, razglasilo določene, um, določeno zelenjavo v Združenem kraljestvu za ogroženo vrsto, naprimer paradižnik, eh, čebulo um, in različne stročnice in tako dalje v Veliki Britaniji, pa tudi po vso druge, po Evropi, eh, bo lahko prišlo do tega, da se bo zemlja, namemno zemlje, eh, spremenila, kaj ti eh, drugi pridelki bodo morda bolj dobičkonosni. Zato je pomembno, da je ta sektor dobičkonosen. V moji regiji eh, so proizvajalci izrazili eh, nezaupanje v eh, dobavno verigo v vrtnarstvu in zato moramo te odnose v verigi, dobavni verigi izboljšali. Samo 20 odstotkov proizvajalcev je bilo mnenja, da so ti odnosi dobri zdelo se jim je in izrazili so mnenje, da bi bilo tu mogoče še precej izboljšati. Tu imamo eh, razdelitev cen, se pravi eh, del, ki je v zelenem, je to, kar dobijo proizvajalci, ostalo pa je strošek dobavne verige. Mislim, da je to jasno. Razvidno, da komentarji niso potrebni. Vidimo, da uh, Eh, je rezultat te porazdelitve dobička ta, da imamo vedno manj eh, doma pridelanega sada in zelenjave na policah. V zadnjih eh, desetih letih je, si je vlada Združenega kraljestva prizadevala za to, da bi to situacijo izboljšali in nekateri rezultati so bili že doseženi. Eh, tudi eh, Združenje kmetov je um, lansiralo uh, več pledž, um, ki jamči za uh, kakovost pri dobavni verigi. Na ravni EU je eh, zelo dobro to, da eh, se je forum na visoki ravni še razširil na to, da se eh, vključuje nove člane in da si prizadeva za najboljše prakse na tem področju. Dobili smo 200 odgovorov in končni rezultat bo septembra v Združenem kraljestvu eh, in pa tudi v preostalih državah članicah se soočamo s podobnimi težavami v dobavni verigi. Tu je eh, Berry Gardens, eh, ki je združenje zadruga, ki jo proizvajalci v Združenem kraljestvu zelo cenijo, in želeli bi, da bi v prihodnosti tudi ta schema še naprej zelo dobro in učinkovito deluje. Ta schema je bila eh, zelo učinkovita v preteklosti, eh, ampak vseeno bi želel upozoriti. Moramo biti previdni eh, v Zrom kraljestvu in v EU je pomembno to, da ta podpora ne bo vodila v eh, preveliko proizvodno. Treba je uporabiti sredstva za in nameniti sredstva za eh, razvoj in raziskave, kajti ta sektor je še vedno premalo financiran. Združeno kraljestvo je ena izmed držav, ki je izgubila število organizacij proizvajalcev. Sedaj imamo samo 31 teh organizacij proizvajalcev in Združeno kraljestvo je edina država v EU, kjer je ta trend zaznaven. Razen, e, če bo uh, naša vlada spremenila pristop, kajti zelo, zelo otežkoča delo eh, organizacij proizvajalcev, eh, se bo ta trend še nadaljeval. To je pomembno ne samo v našem sektorju, ampak tudi v eh, drugih sektorjih. Ampak za nas je najpomembnejše to, da se najprej schema ustali v našem sektorju, preden se jo prenese na druge sektorje. Eh, Kaj ti um, sicer bi lahko prišlo tudi do zlorab in do težav. Pomembno je, da, se vla, da vlada stopi v pozitivne pogajanje, pozitivne razprave z organizacijami proizvajalcev. In še na koncu bi želel uh, spregovoriti o uh, zaščiti zaščiti pridelkov. Eh, kmetje obožujejo čebele in nikoli ne bodo naredili nič, kar bi jih lahko ogrozilo. Sedaj si eh, kmetje prizadevajo in lobirajo za to, da bi se eh, omejilo uporabo različnih sredstev, s katerimi se ščitijo pridelki, nikanoidi naprimer. Združeno kraljestvo ne verjame, da je bil odgovor komisije na to vprašanje ustrezno. Po našem mnenju je to vprašanje, ki ne temelji na znanstvenih dognanjih, temveč na ideologiji in pa javnem mnenju. In eh, sorazmernost eh, pri eh, vprašanju uporabe pesticidov je nekaj, kar je treba rešiti na ravni EU. Še naprej moramo ostajati konkurenčni in moramo eh, istočasno zagotoviti proizvodnjo in pa varovati okolje. Ne moremo naše proizvajalce postaviti v eh, zelo eh, resen, nekonkurenčen položaj v primerjavi z proizvajalci iz tretjih držav. Prepričan sem, da če bomo imeli pravilno strategijo eh, dobave in pa rešitve na ravni EU in Združenega kraljestva bodo ja, proizvajalci lahko dobičkonosni in uspešni in bodo lahko ustrezno odgovorili na potrebe potrošnikov. Če bomo skupaj delali na pobudah, kot je to pomembno, eh, poročilo pa tudi eh, ustreznimi organizacijami proizvajalcev, bomo lahko zagotovili pozitivno prihodnost eh, evropske hortikulture. Hvala.

gospe Brotons, ki je. Um, ki bo spregovoril gospodu Bretoncu. Dobar dan, uh, gospod predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospe in gospodje poslanci, predstavniki Evropske komisije in drugi prisotni. Sadje in zelenjava. Uh, predstavljajo v Španiji ter v številnih evropskih regijah jedro realne kmetijske ekonomije, saj predstavljajo najvišji odstotek produktivne dejavnosti, tako v smislu gospodarske vrednosti kot zaposlovanja in tako poleg tega bistveno prispevajo k prehranski varnosti ter um, k zdravi prehrani. V Španiji sektor sadja in zelenjave predstavlja že 55 odstotkov vrednosti celotne proizvodnje, um, kmetijske proizvodnje rastlin. Hkrati se um, prihaja iz regij, ki imajo um, več kot 30 odstotno stopnjo brezposelnosti ter stopnjo brezposelnosti mladih, ki presega 50 odstotkov. Tako da je socialna eh, funkcija tega bistvena, saj eh, predstavlja tudi 50 odstotkov ta sektor zaposlovanja v kmetijstvu. In eh, to dejstvo se po mojem mnenju ni dovolj upoštevalo v. Eh, kmetijski politiki skupnosti, saj ta ohranja politike in to celo v kriznem obdobju, ki um, nimajo pravih prizadevanj za rešitev te situacije. E, posledica tega so številni problemi in sicer trgovinska politika, kmetijska politika in področje raziskav so problematična področja. Naprimer, trgovinska politika. Tukaj imamo uh, Eh, asimetrično globalizacijo trgov. Evropski trg je skoraj popolnoma odprt za uvoz iz drugih držav, medtem ko naši proizvodi ne morejo dostopati do velikih eh, trgov izven Evropske unije in to predvsem zaradi fitosanitarnih ovir, ki so še bolj učinkovite kot carinske dejatve, naprimer in uh, na te ukrepe se komisija še ni odzvala z um, sorazmirnimi ukrepi. Na področju kmetijske politike je področje sadja in zelenjave um, tisti, ki uh, največ prispeva k trgu, vendar pa se neposredna plačila za nje ne predvidevajo. Uh, V Španiji se tudi pomoči ne nudi temu področju, vendar se pomoč nudi tistim kmetijskim gospodarstvom, ki ne, uh, pro, ki ne ustvarjajo gospodarske dejavnosti in zaposlovanja. In zato imamo diskriminacijo ter izkrivljanja konkurenčnosti. Kar pa zadeva raziskave, v Španiji ni neke tesne povezave med raziskovalci ter um, kmetovalci in zato postopek uh, raziskav in inovacij ni tako hiter, kot to od nas zahtevajo trgi. In kaj pre predlaga naše združenje? Začenjamo s postopkom pregleda uh, Eh, sistema skupnosti za področje sadje in zel, sadja in zelenjave. In eh, zdaj je primeren trenutek za to, da naše napore usmirimo v ukrepe, ki jih bom um, podal za štiri glavna področja in sicer organizacija tega sektorja, naložbe, trgovinska politika in raziskave. Kar zadeva samo organizacijo tega sektorja, je bistvenega pomena razširitev um, družbene in ekonomske podlage organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave in to zato, da bodo ti laže dosegali cilje, podjetniške in sektorske cilje, um, ki jih zahteva skupna ureditev trga. Zato uh, je pomembno doseči, da bodo obstoječe organizacije proizvajalcev zainteresirane za to, da vključijo v svoje vrste nove člane. Po drugi strani pa moramo tudi olajšati dostop teh novih članov in eh, odstraniti ekonomske ovire, ki jih trenutno še predstavlja udeležba v družbenem kapitalu. Eh, um, teh gospodarstev. Od tega je namreč odvisna um, njihova zmožnost delovanja na trgu. In kar zadeva naložbe, te predstavljajo srčiko operativnih programov. Povezano je to s konkurenčnostjo in torej z ekonomsko vzdržnostjo kmetijskih gospodarstev. Uh, kar zadeva trgovinsko politiko, mislim, da so da sta dva ukrepa bistvenega pomena in prednostne narave in sicer recipročnost e, fitosanitarnih ukrepov ter vzpostavitev e, sistema vstopnih cen, ki bo bolj učinkovit. E, Bistvenega pomena je to, da se zahteva um, vzajemnost, recipročnost, kar zadeva fitosanitarne omejitve za uvoz. V okviru globalizacije trgov ki vključuje tudi škodljivce, ko govorimo o rastlinah. Številne tretje države zahtevajo od Evropske unije in njenih izvoznikov spoštovanje določenih fitosanitarnih protokolov. Eh, ki pa jih za uvažanje v Evropsko unijo ne zahtevamo. In zato je potrebno, je treba to urediti. Na ta način bomo lahko preprečili uvoz raznih škodljivcev, kot je naprimer škodljivec za paradižnik, tuta absoluta, ki so eh, povzročili veliko škodo v našem sektorju. Po drugi strani, Eh, pa je treba upoštevati tudi to, da je Evropska unija največji uvoznik sadja in zelenjave v svetovnem merilu in uh, carinske dejatve ad valorem so izredno nizke za to področje, uh, bistveno nižje kot za, drugi, za druga kmetijska področja. In zato je um, bistveno, da se to uredi. Uh, da um, se ne bo naš evropski trg še naprej rušil zaradi teh prepoceni uvozov. In na zadnje, kar zadeva raziskave in inovacije, omogočiti moramo neposredne stike med proizvajalci ter raziskovalci, saj to lahko vpliva na izboljšanje Eh, okolja, s tem, ko se eh, identificirajo in ovrednotijo razni molekularni markerji za mm, potencial organoleptičnih lastnosti glavnih, glavnega sadja in zelenjave, torej glavnih povrtnin, kot so eh, paradižniki, paprike, kumarice, melone, lubenice in tako naprej. Eh, to lahko tudi pripelje do izboljšanja eh, zdravstvenih lastnosti naše proizvodnje, saj eh, je potrebno nadzirati morebitno mešanje in izvajati biološki nadzor nad glavnimi škodljivci, ki prizadenejo naše povrtnine. Nad, To lahko omogočimo s primerno zakonodajo skupnosti za področje eh, vrtnarstva. Hkrati s sodelovanjem z raziskovalci lahko spodbudimo postopek eh, povečanja učinkovitosti raznih inputov, še zlasti vode, gnojil, eh, pa tudi osvetljave, nadziranja Eh, zraka v toplih gredah in tako naprej. In za konec naj še ponovim, da je treba te ukrepe, ki jih predlagamo, usmeriti, ohraniti in uporabiti tako, da bomo okrepili produktivno dejavnost v Španiji ter v Evropski uniji ter tako usmerili sredstva, ki jih imamo na voljo v gospodarski razvoj za naše kmetijstvo ter v ustvarjanje novih delovnih mest na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Če dovolite, mislim, da bi morali najprej prisluhniti vsem gostom, potem pa bomo imeli še nekaj časa za razpravo. Besedo dam gospodu Donatu Labate, govoril bo o prihodni strategiji in pa tržnih priložnostih. Govoril bo sicer o trgu Unije, ampak z vidika italijanskih proizvajalcev. Beseda je vaša, kolega. Buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Za začetek bi vam želel podati to eh, svetovno veljavno geslo, smo to, kar jemo. In mislim, da vsi verjamete, da je vaše zdravje glavna dobrina, ki jo je treba ohraniti in v, kateri, eh, v zvezi s katero ne moremo trgovati. Hrana je torej povezana mm, ne samo na ta hedonistični občutek pri prehranjevanju ter na družabnost, temveč je povezana tudi z našim dobrim počutjem. Lahko jo imenujemo tudi benzin za naše telo. In če uporabimo meta, to metaforo, je eh, jasno, da potrebujemo čist benzin, zdrav benzin, s katerim bomo hranili sebe in naše potomce. In v tem smislu področje vrtnarstva eh, pomeni izredno pomemben sektor za prihodnost. Eh, če bo hrana ostala zdrava, eh, bo to pomembno vplivalo na našo prihodnost. Kaj pa države v razvoju? Seveda na svetovni ravni je povpraševanje po prehrani bistveno više od ponudbe in to ne samo zaradi naraščanja števila prebivalstva, temveč tudi zaradi naraščanja m, mm, porabe po prebivalcu v bolj naseljenih državah. Kjer um, povrtnine uh, se začenjajo vse bolj uporabljati na račun žitaric. Tudi na trgu je v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb. Na tem področju je vse večje število grosistov in um, distributerjev. Gotovo se spomnite nekdanjih trgovin in majhnih uh, marketov. Uh, Eh, ki izginjajo ob veliki organizirani distribuciji, ki je zelo polarizirala trg. Tako se je povpraševanje zelo koncentriralo. Več kot 80 odstotkov prodaje je sedaj v eh, verigi supermarketov. Na ta način je proces prodaje gotovo bolj učinkovit in bolj hiter. Gre za produktivno gospodarstvo, ki ima svoje prednosti. Uh, Po drugi strani pa je to usililo proizvajalcem različen način dela. Pa pogledajmo tukaj še finančni vidik. E, podjetja, ki imajo uspeh, so tista, ki so znala izkoristiti tudi inovacije in možnost internacionalizacije. In ta primer moramo uporabiti za zgled, če se želimo uvrstiti med uspešne. Uh, na ta način lahko spodbudimo rast. V bistvu bi morala kmetijska podjetja delovati kot neki um, poli, eh, zato da kot, kot neke eh, sile, ki lahko uh, potencirajo finančna sredstva tako, da ustvarijo nova bogatstva in um, nove produktivne zmožnosti. Uh, Zato je treba spodbudijati postopke, ki eh, lahko prispevajo k povečevanju prihodka. Zato pa je potrebno več vlagati na področje inovacij in razvoja. Neposredne pomoči na področju kmetijstva je treba torej preusmiriti v podporo za nov način kmetijskega gospodarstva in poslovanja. Potrebujemo torej nov postopek, v, tem, um, v tej novi nalogi za zagotavljanje razvoja in rasti tega sektorja. Želimo si seveda v tem kriznem trenutku, da bi se tukaj ustvarili instrumenti, ki bi lahko prispevali tudi k povezovanju eh, na socialni ravni, eh, ter eh, da bi se na ta način lahko izognili raznim tveganjem. Zato je treba tukaj povezati zasebni in javni sektor ter izkoristiti možnosti za spodbujanje mladih eh, k preusmerjanju na to področje. Eh, tako da na ta način moramo oblikovati pobude za delovanje na področju hortikulture. Podjetja, v Italiji imajo dolgoletne izkušnje na tem področju. Izkušnje za diversifikacijo svoje proizvodnje. To je povezano tudi z kmetijsko tradicijo in značilnostmi našega teritorija. Sam prihajam iz južne Italije, iz Apulije in na to sem ponosen sonce, podnebje in druge značilnosti naše regoje omogočajo, da eh, so naše povrtnine od paradižnikov do grozdja zelo um, tipična eh, in zelo kvalitetna. Smo uh, pa tukaj seveda sposobni uh, se razvijati tudi naprej, za kar seveda so potrebni tudi finančni vzvodi. Kakšen je recept za to? Ko uh, so finance v krizi, je potrebno zagotoviti sledljivost in varnost prehrane. Prehrano, ki um, pride čim bolj neposredno od pridelovalca na mizo. Uh, Zato se zauzemamo v našem eh, kmetijskem gospodarstvu. Zauzemamo se za to, da imamo čim več oznak kakovosti na našem trgu. To je zmagoslaven, eh, zmagovit model, ki veliko prispeva k našemu razvoju. Eh, No, še en drug vidik, ki se nam zdi izredno pomemben, pa je tudi vprašanje trajnostnega razvoja in to ne samo v smislu ohranjanja okolja ter biološke raznolikosti, temveč tudi v smislu ohranjanja delovnih mest. V tem smislu smo vzpostavili sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji ob upoštevanju mednarodnih standardov ter standardov, kar zadeva poslovno odgovornost. Uh, v to podjetniško delovanje je vključeno zelo veliko mladih in tudi žensk. Delo poteka ob spoštovanju okoljskih predpisov. Uh, vse to pa je povezano s trgom. Zaradi povečevanja števila potrošnikov lahko naši pridelovalci zagotovijo eh, povečevanje svoje proizvodnje, tako da je sveže sadje in zelenjava lahko vedno na mizi. To prispeva k višjim prihodkom in eh, boljši porazdelitvi leteh. Zdaj, seveda pa ob usponu eh, novih držav BRICS na srednjem in daljnem vzhodu, eh, kjer se povpraševanje tudi povečuje, lahko razvijamo projekte in um, vlagamo tudi na to področje. Še nekaj za konec ta glavna dilema, protekcionizem in razvoj, mislim, da gre tukaj sedaj že za nekaj, kar smo presedli. Eh, vplivati moramo na trg, predvsem pa eh, pri tem zasledovati preglednost in sledljivost. Zato se moramo resnično zauzeti zato, da bomo preprečevali prevladujoč položaj na trgu in tudi vse druge načine manipuliranja in špekuliranja na trgu. Seveda je zato potrebno računati s manjšim upravnim bremenom. Treba je izboljšati človeške eh, vire in kapital, treba je mm, več vlagati v eh, sam kapital, v razvoj in um, raziskave, v konkretne projekte, ki bodo tudi imeli svoje plodove. To je dolgoročna strateška vizija, ki uh, lahko prispeva k temu, da bo primarni sektor dosegel razvoj na usklajen način in primeren način. Makroekonomski učinek tega sektorja je izredno pomemben. Od prehranske varnosti do socialne trdnosti eh, je to zelo pomembno za našo prihodnost in prihodnost eh, naslednjih generacij. Bardzo dziękujemy. Teraz zabierze głos. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Zigfredu Šolcu. On je predstavnik tega sektorja iz Nemčije, je generalni sekretar osrednjega združenja za vrtnarstvo. Pozdravljam našega gosta iz Nemčije. Ja, spoštovani predsedujoči spoštovani člani odbora agri gospe in gospodje vnaprej se že zahvaljujem za povabilo da na kratko predstavim nemški sektor vrtnarstva glede na to kar smo že slišali bom po prikazal nekoliko diferencirano sliko vrtnarstva. Gotovo na to vpliva gospodarski razvoj, hkrati pa tudi prilagajanje konkurenci. Temu smo na področju vrtnarstva podvrženi tako v Evropi, kot tudi na svetovni ravni. Tržno smerenost, tu bi podaril, je vedno bila pomemben element oblikovanja vrtnarskega sektorja. Tukaj sem svojo predstavitev zasnoval v štirih točkah rad bi pokazal raznolikost nemškega hortikulturnega sektorja, predstavil bi tveganja, pa tudi poglede na izzive. Mislim, da bom z nekaterimi stvarmi blizu temu, kar so povedali že kolegi pred menoj. S tole sliko bi rad pokazal, da sta sadje in zelenjava gotovo pomemben del proizvodnje hortikulturnega sektorja, vendar pa so tukaj še lončnice, rezano, rezane rastline, eh, pa tudi druge rastline, ki so pomembne. Pri storitvah gre za povezavo med pridelavo, malo prodajo, omenil pa bi tudi recimo vrtnarstvo eh, povezano z grobovi, pa tudi z oblikovanjem krajine. Vrtnarstvo v mestih je pomemben element ozelenitve površin. Gre torej za neko medsebojno povezavo vseh teh elementov in to je bilo predstavljeno tudi v študiji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za varstvo potrošnikov. Gre za študijo raziskovalne ekipe iz Braunschweiga. Kaže pa nam, da imamo v središču sicer to primarno proizvodnjo, kjer gre za rastline, eh, cvetlice, sadje in zelenjavo, vendar pa gre tukaj še za celo vrsto drugih storitev, ki so tudi pripete na vrtnarstvo. Gotovo jih v svojih državah poznate. Imamo velike površine, kjer proizvajamo sadje in zelenjavo, poleg tega pa so zraven še dodatne strukture in to nam kaže, ta prikaz, ki ga je pripravilo naše ministrstvo. Imamo različna področja, ki igrajo pomembno vlogo, recimo usposabljanje, svetovanje. Če pomislim na Anglijo, tam recimo eh, je vrtnarstvo tudi pomemben del turističnega sektorja. Kakšen pa je pomen tega področja? Tukaj je nekaj rezultatov, nekaj podatkov. Eh, če si pogledamo, kakšne proizvode na področju uh, sadja in zelenjave, kakšen je obseg tisoč, uh, eh, 1,8 milijarde evrov. Torej ta osnovni klaster, osnovni grost predstavlja 5 milijonov evrov prodaje. Ko pa gre za celotno sliko moramo zajeti proizvodnjo, trgovino in vse to upeti v strukture. Tako lahko vidimo še, koli, kako, kako so zajete druge veje, recimo malo prodaja, vrtnarjenje na pokopališčih, oblikovanje krajine, to dodatno prispeva še nekih 10 milijonov evrov. Vse skupaj 16,8 milijard. Vidimo, da je to področje zelo pomembno. Gre za pridelavo, gre za veleprodajo. Če je vse ušteto, vidimo, da gre za skoraj da 78 milijard evrov prodaje. Predstavil bi še dva vedika glede samega razvoja in pa trendov. Če si pogledamo, kakšno je popraševanje in kakšen je demografski razvoj, popraševanje po naših proizvodih in storitvah je visoko, vendar različno. Gotovo pa bo na vedenje potrošnikov vplivala tudi demografska sprememba. Ker se bo povečala regionalna osveščenost, bodo imeli uh, več možnosti lokalni proizvodi, tako da bo tukaj zdaj več vrednosti. In tudi to bo umeščeno v malo prodaj in vele prodaj. Poleg tega je vse večja ozaveščenost glede kakovosti starejših in mlajših generacij, gre za zdravje, zavedamo se, kako pomembna je prehrana na tem področju v spredju pa je seveda tudi varstvo okolja in ustrezna umestitev rastlin v okolje. Kakšni pa so izzivi? O tem smo slišali tudi že v zadnjem prispevku. Gre za to, da potrebujemo kompetentne ljudi, tako na področju proizvodnje, kot tudi na področju storitev in pa distribucije. Moramo biti sposobni zapolniti ta zahtevna delovna mesta in to je pomemben element tudi pri razvoju podeželja. Drugi element, ko gre za tveganja in izive, gre za konkurenco, vidimo, da je ponudba vse večja. Konkurenca je tudi velika in zato lahko prihaja do velikih problemov v podjetjih. Strukturne spremembe v sektorju je zelo velika. Recimo, Pri okrasnih rastlinah se okrog deset let zmanjšuje proizvodnja za približno 22 odstotkov. Tukaj gre torej za ogromno strukturno spremembo, vse večje so proizvodne enote, zmanjšujejo se sredstva oziroma stroški in prihaja da, do procesov racionalizacije, ki so s tem povezani neposredno povezani. Vidimo pa tudi različne odzive in možnosti za manjša podjetja, ne samo na nišnih trgih, temveč na splošno uh, pod geslom regionalnost. 35 odstotkov trgovine gre tudi prek poti, ki jih obvladujejo proizvajalci oziroma pridelovalci. ne smemo pozabiti, da je treba oblikovati skupno politiko, ki ustrezno izkorišča tudi proizvajalce. Te je treba spodbujati, tako da bomo zagotovili tudi regionalni razvoj. Kaj pa lahko storite vi? Kaj pričakujemo od Evrope? Gre za spodbujanje trajnostnosti, potrebujemo programe, potem gre tukaj za učinkovito uporabo virov, energetsko učinkovitost. Ugotovili smo, da obstajajo določene vrzeli skoraj da na vseh področjih in te je treba zapolniti. Želimo doseči cilje, ki bodo v podporo tudi vsem drugim področjem. Poudariti je treba raziskove in razvoj. Evropski program za inovacije nam zelo pomaga. V Nemčiji moramo uh, ta program še posebej izpostaviti. Seveda, treba je okrepiti organizacije proizvajalcev pri njihovi organizaciji in tržni moči, ampak ne smemo pozabiti, da moramo ustvariti tudi elemente, ki pomagajo drugim podjetjem. Tu bi bili recimo elementi v drugem uh, stebru, ko gre za regionalni razvoj. Gre za spodbojanje razvoja podjetij, gre za investicijske programe. To je zelo pomembna tematika tudi za uh, Eh, male proizvajalce. Seveda pa je pomembno tudi zmanjševanje birokracije. Naj nakratko povzamem. Gospodarski pomen hortikulture je podcenjen. Petintrideset odstotkov potrebe pokrijemo samo na enem odstotku površin podpiramo različne programe, recimo program sadja v šolah. Tukaj zajemamo tudi mlade. Zač želimo zagotoviti ugodno počutje, tukaj gre za rastline in cvetice. Gre za take rastline, ki imajo tudi kulturno vrednost. Ko gre za davek na dodano vrednost in prilogo A, se je treba zavedati, da imajo rastline posebno vlogo in jih je tudi z vidika davka na dodano vrednost treba obravnavati temu primerno. Potem pa je tukaj še vprašanje podnebnih sprememb, kakovosti zraka. Mi imamo informacijski sistem Hortigate, vedno je problem, ko je treba znanstvene dosežke prenesti na praktično raven. In zato mi že leta razvijamo svetovanje na področju sadja in zelenjave, tako da zbiramo ustrezne informacije. In v tem so udeleženi skoraj da vsi, eh, gre za strokovnjake na tem področju. Gospe in gospodje, trajnostna pridelava, energetsko učinkovita pridelava. To je v spredju, to je naša naloga. Nemška hortikultura je vse bolje oborožena za to vrstno konkurenco. Toliko z moje strani, na voljo sem za odgovore na morebitne vprašanja. Panjo posel sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu na koniec. Hvala lepa. Sedaj bi prosil poročevalca še za nekaj zaključnih eh, pripomp. Morda kasneje najprej bomo verjetno imeli kakšno vprašanje. Torej, prvi, prva, ki bo prevzela besedo, je gospa Garcia. Se je razumelo, da so intervjuje naredili gospa Garcia in gospa Garcia tolmači, pravijo gospa Garcia, ampak je gospa Garcia Irače. Hvala lepa za besedo. Eh, prisluhnila sem vsem štirim eh, govorcem danes eh, zjutraj in pomembno je, torej sektor je pomemben za celotno Evropsko unijo, ampak za Španijo je ta sektor ključnega pomena na severu in v središču Španije pa tudi na jugu imamo pomembno proizvodno. Uh, in torej ta sektor je za nas eh, izjemnega pomena. Torej, naj na začetek eh, povem, da eh, glede prvega govorca, da je šlo torej za pripravo, za pridelavo sadja in zelenjavo in pa za Torej, eh, tudi eh, v Španiji imamo podobno situacijo na področju sadja in zelenjave, ki jo je predstavil prvi govorec. Torej, eh, danes jutraj mislim, da je glavno vprašanje, ki izhaja iz tega dokumenta, ki je predmet eh, te razprave v parlamentu, je eh, vprašanje um, upravljanja s krizo. Se pravi, eh, kako bomo uredili celotno to področje in kaj se bo zgodilo z paketom um, upravljanja s krizo. Torej, kar se tiče kompenzatornih ukrepov na trenutnem trgu, mislim, da je pomembno, da se izboljše eh, mehanizme eh, teh eh, pomoči v času krize Španija in pa Francija, sta eh, eh, se strinjali glede skupnega dokumenta, ki ga lahko pripravimo eh, na področju upravljanja s krizo in za več transparentnosti na trgu v sodelovanju z proizvajalci, z organizacijami proizvajalcev. V Španiji je to pač v pristojnosti Agencije za konkurenčnost In kot je kolega že povedal, kolega, s katerim smo eh, zelo veliko delali eh, na področju teh eh, režimov in tega mehanizma, upam, da bomo z reformo SKP in pa teh mehanizmov lahko se izognili tudi tem težavam z goljufijami v preteklosti. Torej, za tiste, ki smo delali na področju reforme eh, SKP in z njo povezani z mehanizmom, eh, moram reči, da nas bodo penalizirali naši eh, ukrepi. Glede okolja, torej tu imamo zakonodajo, ki je zelo omejujoča in eh, tudi tu je prišlo do eh, drastičnega zmanjšanja substanc, torej moramo eh, zmanjšati substance. In to je sektor porinilo v zelo delikatno situacijo. Mislim, da to povzroča veliko težje okoliščine sedaj za te proizvode kot prej kot je gospa Juso, ki je v odboru za peticije že povedala. Mislim, da eh, je torej to zelo pomembno vprašanje. Kar se tiče finosanitarnih eh, vprašanj, k temu sem prisluhnila in to eh, je pomembno v tem smislu, da mora komisija pokazati občutljivost na to vprašanje ampak eh, tu eh, moramo poštevati tudi situacijo v tretjih državah, v Braziliji naprimer in v drugim eh, državah. Tu moramo uvesti recipročnost z tretjimi državami, naprimer tudi z združenimi državami. Trenutno imamo vprašanje pred e, komisijo in sicer e, v zvezi z e, proizvodi iz tretjih držav v primerjavi z situacijo znotraj EU. In, uh, Mislim, da je pomembno, da lahko tudi naše proizvode znotraj eh, naših meja ščitimo in po drugi strani tudi eh, zagotovimo, da so proizvodi, ki eh, jih uvozimo, tudi primerni in da ustrezajo stranjajo. In na koncu eh, naj spregovorim še eh, glede ureditve v povezavi s tretjimi državami. To, kar smo našli v dokumentu o SKP. In sicer se to nanaša na eh, minimalne zahteve do tretjih držav po mednarodnih dogovorih. Imamo sporozum z drugimi državami in tu je zelo pomembno, da imamo eh, ustrezne eh, označbe porekla in tako dalje, ampak eh, pomembna je tudi recipročnost s temi tretjimi državami in to je sporazum z drugimi državami, naprimer, ki je zelo pomemben, tudi z drugimi tretjimi državami in tu bomo morali odgovoriti na vse zahteve tega sektora v Evropi. Bardzo dziękuję. Prošu zabranje glasu pani Hvala lepa. Gospa Juso. Sí, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. No, no, no había ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem prav dobro razumela svojega imena, nisem vedela, da mene kličete. Uh, Najlepša hvala vsem poročevalcem eh, oziroma prisotnim, ki so nam predstavili položaj na hortikulturnem področju v svojih državah. Sama sem poročevalka v senci pri tem poročilu o novi sud za sadje in zelenjavo v Evropski uniji. In vse, kar sem slišala, je bilo zelo zanimivo. Eh, čeprav marsikaj že poznamo, saj imamo tesne povezave s tem sektorjem in zato se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Mm, zato ne nameravam sedaj vsega ponavljati, eh, ampak vendarle. Kar zadeva recipročnost na področju okoljskih in fitosanitarnih pravil, to je vprašanje, v zvezi s katerim se nameravam obrniti na komisijo. Gre za vprašanje, pri katerem je res zelo težko razumeti očitno, kolikšno škodo utrpijo naši pridelovalci zaradi teh ukrepov. In zato bi sama želela se strani komisije slišati, kakšne predloge imajo. Posledice so namreč ogromne. Eh, gre za veliko več, kot eh, so samo te minimalne dovoljene vrednosti. Gre za veliko obsežnejše posledice in zato je to treba posebej izpostaviti. Eh, gre naprimer za težave, ki jih imamo samo države na jugu, kjer obstajajo določene žuželke, ki jih na severu ni in zaradi teh žuželk se povzroča škoda na povrtninah, kar. Uh, uh, kar negativno vpliva na našo proizvodnjo. Druga zelo pomembno vprašanje pa je vprašanje sistema vstopnih cen. Potem pa še vprašanje raziskav in inovacij. No, veste, v zvezi s tem, kar ste povedali, se ne morem strinjati. Sama sem 20 let delala na raziskovalnem področju za kmetijstvo in smo imeli vedno tesne stike s predstavniki kmetijstva. Mislim, da gre tukaj za nek vzajemen proces. Oboji morajo biti zainteresirani za te stike, torej sami kmetje za, eh, za stike z raziskovalnimi središči v svojem svojih državah in obratno. Sami morajo izpostaviti probleme, ki jih imajo, zato da se raziskovalci z njimi začno ukvarjati. E, poleg tega pa imamo na mizi še eno vprašanje in sicer vprašanje, ki izhaja iz reforme SKP, gre za pomoč po hektaru. E, v Španiji, vsaj govori se tako, so edini tisti, ki prejemajo neposredno pomoč, tisti, ki jo prejemajo za prestrukturiranje svojega gospodarstva. Vendar pa bi jaz želela vprašati eh, kmete, ki se ukvarjajo s hortikulturo, kaj se jim zdi pomembnejše, ali se jim zdi pomembnejša ta pomoč na hektar, eh, ali bi se jim izdel boljši nek sistem za spodbujanje same proizvodnje za ta sektor ali kaj. Treba je namreč vedeti, da bomo ob reformi SKP ostali brez zelo pomembne sud za področje sadja in zelenjave. In zato bi bilo zelo dobro, če bi to nekoliko boljše pokomentirali. nek, torej način, na kakšnega bi res lahko spodbudili modernizacijo in boljše delovanje hortikulturnega kmetijskega gospodarstva. To je vprašanje, ki ga postavljam. Rodost. Hvala lepa, gospa Rodost. Hvala lepa, predsedojoči. Tudi sama bi se zahvalila vsem No, ampak stvari verjetno niso tako negativne, kot ste jih predstavili. Gre za sektor, zelo pomembno nalogo. Seveda, gotovo obstajajo pri uresničevanju te naloge določene težave, ampak gre za veličastno področje dela in upam, da bomo, da boste našli eh, skupno rešitev za probleme, ki ste jih omenili. Od vseh štirih govornikov sem slišala da si prizadevate eh, za inovacije in raziskave, da je to zelo pomembna tema in eh, s tem se strinjam. Evropa potrebuje univerze, ki raziskujejo na vašem sektoru in ki prispevajo dobre zamisli. Potem pa se je treba povezati, potrebujemo uh, ustrezne tehnologije. No, Pred kratkim sem bila na predstavitvi neke vrste akvaponske tehnologije. To je bilo na univerzi v Berlinu in ta akvaponski sistem se mi je zdel zelo, zelo zanimiv. Zanima me, kako vi gledate na te sisteme, kajti vi ste strokovnjaki. E, kakšna je je možnost uporabe. Gre za kombinirano uporabo na področju eh, ribogojstva v sladkih vodah in pa pridelave zelenjave. Vse skupaj poteka v rastlinjaku, gre za mehansko in biološko pripravo in skupaj uh, z ustreznimi materijali, ki se sproščajo, uh, se potem te učinkovine odložijo v akvakulturo. Energija, ki jo potrebujemo za ta proces, se lahko pridobi recimo preko fotovoltaike ali kako podobno, okolju prijazno. Gre za sistem, ki je izredno trajnosten, gre za lokalno proizvodnjo živil, vsi šterje ste jasno navedli, da zelo podpirate tudi regionalnost in to bi s tem akvaponskim sistemom lahko zelo dobro pokrili. Gre pa tudi za skoraj da popolnoma zaprt sistem kroga, skoraj da brez uh, porabe vode in pa izpuhov CO2, brez uh, gnojil in antibiotikov. Mislim, da je to zelo, zelo zanimiv, dober sistem, zato me zanima, kaj o njem menite vi. Menim, da je tak sistem zelo zanimiv, zlasti za manjša podjetja. Pogledali sem si dve, dve podjetji, kjer ga uporabljajo. Eh, gre za dva različna vira prihodkov, ki pa sta zelo pomembna. Po eni strani gojiš zelenjavo, jo eh, prodajaš, po drugi strani pa deluješ tudi na področju ribogojstva. Hvala lepa. Gospa Reimers, hvala lepa. Zahvaljujem se za vse prispevke. Bili so zelo zanimivi. Slišati je bilo eh, razlike. V Veliki Britaniji ste imeli izgube v vrtnarstvu, če sem prav razumela. Kar eh, pomeni, da je treba krepiti organizacije proizvajalcev, treba je Uh, paziti, da ne pride do dominantnega položaja tistih uh, podjetij, ki spadajo pod organizacije proizvajalcev, da ne bo prišlo do izkrivljena konkurenčnosti. Treba je poiskati ravnovesje. Zanimivo je bilo tudi, uh, da ste povezovali sadje, zelenjavo z okrasnimi rastlinami, gre za neke vrste most, gre za tesnejši stik s prebivalstvom na tem področju kot ga imamo tudi sicer na eh, področju kmetijske pridelave. Zato menim, da eh, bi morali v drugem stebru ustrezno obravnavati tudi hortikulturo. Potrebujemo ustrezne programe za spodbojanje tega področja. Govorili smo o velikem svežnju za zdravje in pa na področju semen. Gre za to, na kaj moramo biti še posebej pozorni v vrtnarstvu. Ne gre samo za uh, kmetijski vedik, gre tudi za vedik zdravja in pa upravljanja. Zato me zanima, kako gledate na problem karantenskih škodljivcev, kako prijavljati take škodljivce, eh, kdo nosi celotno finančno škodo, kako se ta škoda pokriva. Uh, ali tukaj potrebujemo pomoč, da se ne bo takih podjetij še dodatno uh, kaznovalo. Finančno treba jim je pomagati, kadar pride do bolezni, ki se razširijo čez cela območja. Obstaja pa tudi tveganje neke skupine, skupne škode za celoten sektor. Zanima me, kako gledate na te vidike. Bardzo dziękuję, proszę pana posła uh, Hauslinga. Hvala lepa, gospod Hausler. Pan posel Mato. Ja, <clears throat> drei konkrete Fragen von der deutschen Vertretung. Hvala, tri konkretna vprašanja imam. Strinjam se z Brito Reimans. Uh, najprej vprašanje v zvezi s semeni smo pred reformami, ali menite, da gre tukaj za izboljšavo ali uh, je dovolj, da to enostavno predstavljamo zgolj kot nišo? Kakšne so vaše konkretne zahteve? Potem je tukaj vprašanje trajnosti in pa boljšega varstva okolja, to je vsem v ospredju. Ampak jaz gledam na vse skupaj nekoliko kritično. Britanski predstavnik je govoril o neonikotinoidih, pravi, da je bila prepoved nekako ideološko utemeljena. No, zdaj pa, če povežemo vašo branžo s kemijsko. Dejansko smo prevečkrat prekoračili omejitve. In tukaj gre za kemikalije, ki postavljajo pod pritisk celotni sektor. Treba se je zavedati uh, tega problema in treba je uporabljati vse te kemične sestavine zelo previdno. Potem je tukaj vprašanje še okrasnih rastlin. V tretjih državah Eh, gojijo te rastline drugače kot pri nas, uporabljajo več delovne sile, eh, mogoče tudi kemikalije, ki niso dovoljene za to, eh, je potem treba bolj spremljati te rastline, ki se uvažajo v Evropo. Kaj menite? pred kakšnimi problemi se tukaj nahaja Evropska unija. Tukaj govorim na stroške eh, tudi za zaposlene pri nas. Ne, samo, eh, ne govorim samo o vidiku v tretjih državah članicah, temveč tudi o vidiku pri nas. Zdaj pa gospod Moto. Hvala predsednik in hvala vsem za prispevke. Um, tako kot Strinjam se s tem, kar so že povedali moji španski kolegi. Sam bi se pa dotaknil samo dveh točk. Namreč ne moremo govoriti na splošno o prihodnosti vrtnarskega sektorja, če nimamo na voljo sredstev za zagotavljanje te prihodnosti. In še slabše, če imamo sredstva in imamo pravno podporo, vendar pa ne moremo izpolniti tega, zakaj smo se že dogovorili. Eh, veliki predlogi, velike izjave in teorija so eno, praksa pa je drugo. In številni sektorji imajo težave, številni sektorji vidijo za to prihodnost precej črno. Eh, prihodnost hortikulturnega sektorja je eden od teh, še zlasti na področje pridelave paradižnika na Kanarskih otokih, kjer se soočajo s hudimi težavami in eh, niso prepričani, da bodo lahko zagotovili preživetje tega sektorja v prihodnosti. Govorimo tudi o dogovorih ter o recipročnosti v redu, vendar pa je treba dogovore v tem smislu tudi spoštovati. Eh, čeprav, kar se recipročnosti tiče, imam svoje dvome tudi pri določin in kontingentov je treba potem spoštovati dogovorjeno. Treba je tudi spoštovati vstopne, sistem vstopnih cen. Sam sistem, če je že vzpostavljen, mora zagotoviti tudi nadzor nad tem, da se sistem spoštuje. In tudi sama Evropska unija mora nadzirati in preverjati, ali se to res spoštuje. Na ta način mogoče lahko pomagamo hortikulturnemu sektorju, vendar pa če dan danes ne zagotavljamo tega, da se bodo res uresničevali dogovori in pravne zaveze, ki jih že imamo, ne bomo veliko prispevali k boljši prihodnosti. Sami se bi morali bolj zauzemati za zaščito naše lastne pridelave. Hvala. Hvala, sedaj pa bi želel prositi naše govorce, da odgovorijo na ta vprašanja morda v istem vrstnem redu, kot eh, so bile vaše predstavitve. Gospod Sneling. Želel bi odgovoriti na gos vprašanje gospeja Juso, ki je postavila vprašanje glede operativnih eh, skladov pomoči neposrednih eh, plačil. Odgovor je zelo preprost. Oboje. Zakaj? Zato, ker operativni programi so ključni za organizacije proizvajalcev in, kot sem povedal v svoji predstavitvi, so namenjeni zlasti naložbah, naložbam. In te naložbe nam omogočajo inovacije in konkurenčnost na trgih. Z novo eh, SKP pa se vzpostavlja situacija, kjer bomo lahko imeli neposredne pomoči, vključno z pomočmi za hortikulturo in ker bo to v pristojnosti držav članic, kaj se bo zgodilo, eh, če naprimer eh, nekaj, kar, eh, neka organizacija, ki Eh, proizvaja isti proizvod v Španiji, ne dobi pomoči, ki jih dobi naprimer druga organizacija v drugi državi članici. To bo izkrivilo konkurenco. Um, <clears throat> yeah, I, I, I can't. Ja, ne vem sploh, kje naj začnem eh, v zvezi z idejo o vodi, ribah in zelenjavi. To je odlična ideja glede um, zaščite proizvodov in pa uh, pesticidov. Mislim, da v Združenem kraljestvu in v EU uporabljamo vedno manj teh uh, proizvodov in uporabljamo jih uh, samo, če je res uh, nujno. In v Združenem kraljestvu in v Evropi mislim, da imamo najbolj varno sadje in zelenjave zelenjavo na svetu. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti še ostalim govorcem, kajti soočamo se s podobnimi vprašanji in izzivi. Torej regionalni razvoj, eh, lokalne, eh, lokalna proizvodnja, dobavna veriga in z njimi povezana vprašanja, raziskave in razvoj, podnebje, to so ključna vprašanja, to eh, se pojavlja v vseh eh, državah v Evropi. Ampak kar se mene tiče, potem, ko sem slišal vse kolege, je največji izziv ta. Smo zelo pomemben sektor, podcenjen pogosto, premalo promoviran, ampak moramo si prizadevati za to, da bi ljudi spodbujali k uživanju uh, zdrave prehrane zdravega sadja in zelenjave, kajti eh, zvišanje proizvodnje bo pomagalo ne samo našim proizvajalcem, ampak tudi eh, zdravju evropskega prebivalstva. To je moje sporočilo za danes. Hvala lepa, gospod Damato. Mislim, eh, da je res bil debat interesantissimo, tudi ker. Perché... Najprej napovem, da je bila to res zelo zanimiva razprava, predvsem zato, ker se mi zdi, da so kolege izpostavili podobne vidike in težave in eh, tudi podobne možnosti za rešitve. Zdi se, kot da imamo res vsi skupne težave. Naj na hitro, na kratko odgovorim eh, španski poslanki v zvezi s eh, pomočmi. Sam mislim, da res mogoče ni več neizogibno potrebne pošiljati pomoči vsem v Pjodžo ali kam drugam, eh, kjer obstajajo tudi zdrava in inovativna podjetja. Eh, res je bistvenega pomena to, da te pomoči postanejo res pravi inštrument. Zato bi potrebovali neke vrste banko in to ne poslovno banko, ampak dejansko neko finančno institucijo, zato da bomo pomagali Evropi takšni, kot si jo želimo. Torej finančna institucija oziroma finančna banka, ki bo um, pomoči usmerila k konkretnim projektom in jih ne bo kar razpršila sem in tja. E, torej, da e, bomo v tem hudem obdobju, v katerem je tako visoka brezposelnost, lahko dejansko pomagali tistim, ki to najbolj potrebujejo. V Italiji je zdaj res cela proizvodna industrija v težavah in um, če se pomoč usmeri tja, ker je potrebna, lahko na ta način res veliko prispevamo k splošnemu dobremu počutju, tudi socialnemu dobremu počutju. Uh, zelo dobre prispevke smo tukaj slišali in marsikaj bi lahko še povedali, ampak nažalost nas čas pritiska. Zato bi želel povedati to. Samo en svet imamo in zato je naša dolžnost, da ga ohranimo. Pomemben napredek je bil že dosežen, zlasti na področju uporabe mm, gnojil in vseh drugih sredstev, ki lahko močno škodijo našemu planetu. Zato je treba tukaj veliko. Um, vlagati v uporabo boljših načinov, v bolj v obnuljive vire energije, v okoljsko prijaznim sistemom. Hvala za uh, vašo pozornost. Zdaj pa še kolega Šolc. No, začenal bi to, s tem, kar je omenil že italijanski kolega, fitosanitarni ukrepi in recipročnost. Včasih smo recimo uvažali les iz Rusije, mi pa smo njim izvažali proizvode, ki so jih potrebovali. Potem španska kolegica, okoljska vprašanja gre za. medsebojno podpiranje za izmenjavo na področju varstva rastlin, tako da čim bolj omejimo tveganje za okolje in ljudi. Potem pa še vprašanje gospoda Hoeslinga. Lahko odgovorim le ja. Zavedamo se tega problema ozaveščanja, ko gre za zmanjševanje tveganj. Ampak tukaj ne gre za absolutno zmanjševanje celotne količine uporabnih kemičnih sredstev. Gre za to, da dobro poznamo eh, ta kemična sredstva. Že več let smo za isto mizo eh, s proizvajalci, z uporabniki, da povečujemo ozaveščanje in zapolnjujemo vrzeli. Gospod Rodost, omenili ste akvaponski sistem. Področje, področje vrtnarstva je bilo vedno odprto za take kombinacijske rešitve. Veliko stvari se združuje, kombinira. Uh, ti zaprti sistemi so nekaj, kar že dolgo poznamo. Mislim, da polski, danski kolegi poznajo take zaprte sisteme, ki potem prispevajo še k neki drugotni proizvodni. To je vredno razmisleka. Potem pa še vprašanje v zvezi s semenom. Mislim, da je o tem spraševal tudi gospod Hojsling. Če bomo zagotovili varstvo pridelovalcev tako, da se obstoječe sorte lahko vedno znova sejajo potem. Bo to pripeljalo do tega, da se bodo mnoga mala podjetja na enak način uh, lotila pridelovanja. Ampak seveda je pa treba paziti na birokracijo, ki je za vsem tem. In uh, to nam povzroča velike skrbi. Nismo prepričani, da je treba to birokracijo prav dosti zmanjšati, ampak veseli me, da ste izpostavili tudi to točko. Grede karantenskih škodljivcev pa lahko rečem, da je to ogromen problem. Prihaja do podnebnih sprememb in ta problem lahko čutimo močneje kot v preteklosti. Ti, ta tveganja so lahko eksistenčnega pomena. treba zagotoviti uh, ukrepe, uh, s katerimi bomo pomagali tistim podjetjem, ki bodo prizadeta zaradi teh škodljivcev. Potem ste, gospod Hosling, omenili šte uh, tretje države, proizvodno krasnih rastlin, fair trade. Vsekakor se strinjam z vami. Če si pogledamo standarde naših kolegov, na nizozemskem, na danskem, tudi pri nas v proizvodnji, potem bi si želeli eh, tako raven tudi pri uvozu iz tretjih držav, ne samo pri okrasnih rastlinah, temveč tudi pri sadju in zelenjavi. Gre za priznavanje standardov kakovosti in to je vsekakor zelo pomemben element. Hvala lepa za vaše zelo zanimive predstavitve. Sedaj bi želel dati besedo poročevalki za končne pripombe. Hvala, predsedujoči. Zame je bilo to resnično fascinantno in zahvaljujem se vam vsem za vse informacije, ki ste jih z nami delili. Moj izziv bo v tem, da bom poskušala to ustrezno vključiti v poročilo in veselim se dela s poročevalci v senci in upam, da bomo pripravili nekaj, kar uh, nam bo resnično pomagalo in uh, pomagalo hortikulturi. Kaj se mi zdi posebej pomembno in kar bi želela počrtati, je naslednje. Prvič. Uh, prenesti rezultate razvoja in raziskav v praktično življenje na terenu, to se mi zdi zelo pomembno, da se znanstvene rezultate prenese na teren. Na to zlasti se mi zdi pomembno to v Združenem kraljestvu je vprašanje, kako lahko eh, hortikulturo naredimo privlačno za mlade ljudi. V velikih primerih imamo občutek, da je vrtnarstvo nekaj, s čemer se ukvarjamo, če ne najdemo nič drugega. Tem, v tem sektorju imamo zelo zanimive karijere eh, in mislim, da bi bilo dobro, če bi Evropa naredila nekaj, da bi ta sektor predstavila kot zelo dobro karjerno priložnost za mlade. In ne nazadne predsedojoči, želela bi povedati to, da se zelo veselim drug teden delegacije tega odbora, ki bo obiskala regijo West Midlands v Angliji. Nekaj med eh, vami bo tudi eh, prisotno na tej ekskurziji in Tako vam bomo lahko predstavili eh, celo vrsto vprašanj, ki so bile tu, eh, tu postavljena, tako na področju pridelave hrane, kot eh, tudi dekorativne holtikulture. Hvala lepa. Hvala za. Vse pred vami so veliki izzivi, kajti ko govorimo o sadju in zelenjavi, se ponavadi ne zavedamo, kako zelo eh, raznolik sektor je to, toliko različnih eh, vrst, sort eh, in to je tudi pomembna proizvodna, proizvodna, ki zahteva veliko infrastrukture in v dnevnih prehrambenih režimih je sta sadje in zelenjava zelo pomembna in ta sektor poleg tega nudi tudi zaposlitev veliko ljudem eh, in tudi eh, zagotavlja preživetje majhnim kmetijam. In ko govorimo o tej eh, prehrambeni verigi, je pomembno, da jo skrajšamo zato, da imajo proizvajalci bolj neposreden eh, dostop do potrošnikov in vemo, da tu igra ta posebno vlogo tudi eh, organizacije proizvajalcev in združenja, profesionalna združenja. Sooča pa se sektor seveda z velikimi eh, izzivi, torej vesel sem, da je to sedaj v vaših rokah in veselim se rezultatov poročila Eh, poročevalke, zahvaljujem se eh, vsem gostom in zlasti poročevalki z organizacijo tega sestanka. Naslednji sestanek odbora je 2. septembra. Imamo še kaj podrazno? V tem primeru pa bi um, zaključil to razpravo in ker je to naš zadnji sestanek pred. Uh, poletnimi počitnicami, vam želim prijetne poletne počitnice, kajti septembra bomo potrebovali veliko energije, pred nami bo veliko nalog, veste, o čem govorim, želim vam prijetno poletje in se vidimo septembra.